Predsednik je šved, zato bomo poskusili začeti pravočasno. Pozdravljeni vsi na tem zaslišanju za kandidata za komisarja za krizno upravljanje, to je gospod Janez Lenarčič iz Slovenije. Tri ure imamo na voljo, 25 vprašanj bomo slišali, Nekatera vprašanja bodo zastavili kolegice in kolegi iz odbora Envi. Odbor Envi je pridružen temu zaslišanju. Preden začnemo, bomo opravili nekaj gospodinskih opravil in sicer v skladu z smernicami za potrditev komisije. Parlament ocenjuje kandidate za komisarja na osnovi njihovih splošnih kompetenc, zavezanosti Evropi in osebne neodvisnosti. Prav tako ocenjujemo poznavanje njihovega portfelja in komunikacijske spretnosti. Kandidat za komisarja je odgovoril na pisna vprašanja v pisni obliki in odgovori so na voljo v vseh jezikih odbor za pravne zadeve ni imel ugovora za organizacijo tega zaslišanja. In kakor sem dejal, je temu zaslišanju pridružen tudi odbor NV. Zdaj pa kar zadeva strukturo razprave, kandidat za komisarja bo najprej podal uvodno izjavo, ki ne sme biti daljša od 15 minut. Potem pa bo na koncu imel prav tako pet minut za sklepno izjavo. Po uvodnem govoru bomo slišali 25 vprašanj evropskih poslancev, razprava bo potekala po petminutnih slotih. To pomeni, da ima vsak poslanec eno minuto za odgovor, kandidat bo potem imel dve minuti. Eno minuto za vprašanje, kandidat bo imel dve minuti za odgovor in potem še eno minuto za dopolnilno vprašanje in seveda eno minuto za odgovor. V prvem krogu bomo slišali sedem vprašanj, ki jih bodo zastavili predstavniki političnih skupin. V drugem krogu bomo slišali 18 vprašanj, postavili jih bodo poslanci iz vseh političnih skupin, vključno z samostojnimi poslanci. Opozarjam vas, da je zelo pomembno, da se držite časa za govor. Danes je tolmačenje na voljo v 23 jezikih, zato lahko govorite tudi v svojem jeziku. Vendar poskusite govoriti počasi. Tako bodo tolmači lahko vse popolno stolmačili. Lepo vas prosim tudi, da snamete slušalke, ko zastavljate vprašanje zato da ne bo prišlo do tehničnih težav. Obveščam vas tudi, da se razprava prenaša v živo na spletni strani parlamenta, po zaslišanju pa bo na voljo tudi arhivski posnetek. Zdaj pa gospod Lenarčič, lepo pozdravljeni v našem odboru. Predem vam dam besedo in preden dobite priložnost za uvodne besede, želim povedati, da je vaš portfelj za naš odbor zelo pomemben. Upamo, da bomo odlično sodelovali z vami in s komisijo, če vas bomo seveda potrdili. Humanitarna pomoč je ključni element dela našega odbora. Več kot 100 milijonov ljudi po svetu je odvisnih od humanitarne pomoči. Humanitarne krize so vedno bolj pogoste daljše in bolj kompleksne. Razlog za to so podnebne spremembe, konflikti in drugi razlogi. Denarja ni nikoli dovolj, ampak v odboru se veselimo sodelovanja s komisijo, zato da bi zagotovili, da bo na voljo dovolj humanitarnih finančnih sredstev in da bomo ta sredstva porazdelili na pregleden in očinkovit način. Evropska unija je sprejela veliko mednarodnih zavez v zvezi s humanitarno pomočjo v nedavnih letih. Zdaj je treba to začeti izvajati. Veselimo se vaše predstavitve, dragi kandidat za komisarja. Pričakujemo, da nam boste predstavili načrte za to, da bi začeli izvajati zaveze, ki smo jih sprejeli, naprimer v zvezi z svetovnim humanitarnim vrhom in velikim dogovorom in zanima nas tudi, kako bi parlament lahko sodeloval pri spremljanju izvajanja. Gospod Lenarčič, še enkrat lepo pozdravljeni. Beseda je vaša za 15 minut. Izvolite. Honorable chair, honorable member. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, danes imam dvojno čast. Prvič, sem slovenski kandidat za komisarja v naslednjem kolegiju komisije, In drugič, če me boste potrdili, bom prevzel portfelj za humanitarno pomoč in civilno zaščito v okviru dosija krizno upravljanje. Slovenec sem, zato cenim dejstvo, da je bil generalni direktorat za Evropsko civilno zaščito in operacije na področju humanitarne pomoči oblikovan leta 1992, tudi kot odziv na vojne, na ozemlju nekdanje Jugoslavije. V tistem letu je visoki komisar OZN za begunce vzpostavil področni urad v Sloveniji. Tik preden sem diplomiral iz prava, sem se pridružil tem naporom, zato da bi pomagal beguncem, ki so bežali v Slovenijo ali skozi Slovenijo. Tako sem se prvič srečal z humanitarnim delom. Več kot 25 let kasneje sem pred vami kot kandidat za komisarja. Če mi boste zaupali to nalogo, vam zagotavljam, da bom v ves napor in skoraj tri desetletja izkušen na mednarodnem in evropskem odru namenil temu, da pomagam lajšati trpljenje in pomagam tudi tistim ljudem, ki trpijo zaradi kriz. S tem bomo potrdili evropsko solidarnost. To je vrednota, v katero verjamem. Spoštovane poslanke in poslanci, Evropska unija je odgovorni globalni vodilni akter na področju humanitarne pomoči in na to moramo biti ponosni. Vendar, okrepiti moramo svojo globalno logo. Zato moramo tudi nadgraditi svoje zmogljivosti, zato da bomo ljudem lahko pomagali hitro in učinkovito. Trenutno Evropska unija pomaga več kot 100 milijonom ljudi vsako leto, tako v Evropski uniji, kot tudi zunaj Evropske unije. To neposredno vpliva na življenja moških, žensk in otrok in ne diskriminiramo na osnovi nacionalnosti, rase, spola, verskega prepričanja, socialnega razreda ali političnega mnenja. Lepo je, vedeti, da približno 90 odstotkov evropejcev podpira ukrepe EU, tako na področju humanitarne pomoči, kot tudi civilne zaščite. Vem, da tudi Evropski parlament podpira ta prizadevanja in zagotavljam vam, da nameravam sodelovati z vami kot partner. Obveščal vas bom in prisluhnil bom vašim mnenjem in pomislekom. Spoštovane poslanke in poslanci, moja nominacija zame predstavlja izjemno priložnost, da služim EU. Ampak zavedam se tudi, da je v portfelju kriznega upravljanja izjemno veliko izzivov. Dan danes vedno več ljudi po svetu potrebuje humanitarno pomoč. Skoraj 71 milijonov ljudi je razseljenih. In ne samo zaradi konfliktov. Vsako leto umre približno 70 tisoč ljudi, 70 milijonov pa jih je poškodovanih zaradi naravnih nesreč. Zato potrebujejo seveda humanitarno pomoč. Ob smrtnih žrtvah so tudi finančni stroški zelo visoki. Od leta 2010 so naravne katastrofe povzročila več kot 13 milijard evrov škode vsako leto in to samo v Evropi. In trendi, nažalost, so še bolj zaskrbljujoči. Humanitarne krize trajajo dlje in so bolj kompleksne. Naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči človek, se dogajajo vedno pogosteje. Vedno več ljudi je prizadetih, tudi v Evropi. Do leta 2050 bo morda več kot 140 milijonov notranje razseljenih ljudi v podsaharski Afriki, Južni Aziji in Latinski Ameriki koliko ljudi bo preprosto pobralo, karkoli jim je ostalo, in poskusilo najti boljše življenje v Evropi. Sredstva, ki so na voljo na globalni ravni za krizno upravljanje, ne zadostujejo za potrebe, ki jih imamo danes, kaj šele za prihodnost. Vrzel na področju financiranja je vedno večja. Potem pa moramo seveda upoštevati še podnebne spremembe. Podnebje se hitro spreminja, zato je sistem še pod večjim pritiskom. V vsakem poročilu vidimo, da podnebne spremembe vplivajo na naše življenje. Višene gladine morja, vedno pogostejše nevihte, daljše suše, poplave. Ekosistemi so preprosto pod velikim stresom. Ampak ali potrebujemo še eno poročilo, da bi bili prepričani, kako resno je vprašanje podnebnih sprememb? Mladi? Prav gotovo ne vedo, da naša hiša gori. Pa še več. Tisti deli, ki so najbolj prizadeti zaradi podnebnih sprememb, so tudi najbolj krhki in najmanj odporni, naprimer države v Sahelu ali v afriškem rogu. To je žalostna realnost, s katero se bom soočil kot komisar za krizno upravljanje. Vem, da podoba zaenkrat ni posebej rožnata, nisem naiven. Ampak to so za mene izzivi, ki so obenem tudi priložnosti. Priložnost, da zadeve zastavimo drugače. Lahko nadaljujemo s tistim, kar je zaenkrat uspešno delovalo, lahko pa tudi popravimo tisto, kjer zaenkrat nismo bili uspešni. Nadaljevati želim tam, kjer so končali moji predhodniki. Naslovnil pa se bom tudi na zelo motivirano osebje iz GDE-ko. Sodeloval bom z mednarodnimi partnerji in tudi posameznimi delavci na terenu. Vem, da oni vložijo veliko dela v to. In Evropska unija je cenjena zato, ker spoštuje osnovna humanitarna načela humanosti, neutralnosti, objektivnosti in neodvisnosti. Jaz bom ta načela branil tudi v prihodnosti. Zdaj pa moje prednostne naloge, seveda, če me boste potrdili. Prvič, kot komisar za krizno upravljanje pa tudi kot koordinator za odzivanje v izrednih razmerah, bo moj prvi cilj, da pomagam tistim, ki potrebujejo pomoč, čim hitreje in čim bolj učinkovito, ob spoštovanju humanitarnih načel. Zato bom čim bolj izkoristil učinkovitost našega kriznega odzivanja, zato da bomo pomagali čim večjemu številu ljudi, ki potrebujejo pomoč. To se bo zgodilo, če bomo sodelovali. V skladu z mandatom, ki sem ga dobil, bom okrepil koordinacijsko središče za odzivanje v kriznih razmerah, zato da se bomo lahko hitro in učinkovito odzivali na številne različne krize. Pa še nekaj, če me boste potrdili, si bom prizadeval za to, da bi na globalni ravni čim bolj spoštovali mednarodno humanitarno pravo. V stikih z državnimi, pa tudi nedržavnimi akterji, bom pozivo k temu, da obdržimo humanitarni prostor. Nesprejemljivo je, da so humanitarni delavci vedno več, večkrat cilj nasilja. Drugič, v skladu z predlaganim mandatom, bom poskusil okrepiti prizadevanje EU za preprečevanje nesreč, zato da do tega sploh ne bi prišlo. Seveda pa bomo tudi okrepili zmogljivost, da se prilagajamo spremenljivemu okolju. Podnebne spremembe nas čakajo, prišlo bo tudi do dolgih konfliktov in nestabilnosti po svetu. Zato moramo mi, EU in države članice, sodelovati na integrirani način. Če tega ne bomo storili, potem morda ne bomo dosegli ciljev trajnostnega razvoja in to je naša kolektivna odgovornost. Zato pozdravljam pristop novoizvoljene predsednice komisije, namreč Vsak komisar bo moral zagotoviti, da se dosežejo cilji trajnostnega razvoja v njihovem portfelju. Na strani preprečevanja nameravam tesno sodelovati z visokim predstavnikom, podpredsednikom komisije in drugimi člani kolegija, ki bodo odgovorni za področja, kot so podnebne spremembe, okolje in razvoj. Doseči želim, da bo zmanjševanje tveganja nesreč sestavni del naših prizadevanj za to, da okrepimo odpornost naših družb in ekosistemov, seveda začenši z Evropskim zelenim sporazumom. Poslanke in poslanci, humanitarna pomoč in odzivanje na, na nesreče morata biti instrumenta v skrajni sili. Uporabiti jih moramo šele takrat, ko bodo drugi ukrepi neuspešni. In naš prvi cilj mora biti, da do tega sploh ne pride. Če moramo mobilizirati humanitarno pomoč, mora biti naš cilj, da se to stori za čim krajši čas. To pomeni, da je treba ljudi čim prej spraviti na varno, tako rekoč, zato da bodo lahko uživali bolj dolgoročne rešitve. Varnostna in razvojna politika sta tukaj ključnega pomena. V krhkih državah, še posebej v državah, kjer krize traja že dlje časa, bomo morali delati na tem, da povežemo humanitarne vidike, razvoj in mire. Upoštevati moramo razmere na terenu, zagotoviti pa moramo najbolj učinkovito pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo, posebno pozornost pa moramo nameniti najbolj ranljivim skupinam, kot so žene in, ženske in otroci. Zato bomo potrebovali nova partnerstva in nova inovativna orodja. Tukaj želim bolj opolnomočiti lokalne akterje pri zagotavljanju pomoči na terenu. Oni poznajo kontekst, poznajo teren in vedo, kaj deluje. Obenem pa je treba seveda vedeti, da ne moremo preprečiti vsega. Pomislimo naprimer na nedavne požare na portugalskem. To nam kaže, da moramo postati boljši pri preprečevanju nesreč. Prav tako moramo biti bolje pripravljeni, da se odzivamo, če naši ukrepi na področju preprečevanja ne uspejo. Zato bom okrepil izvajanje RESC-EU, to je okrepljen mehanizem za civilno zaščito Unije. Sodeloval bom z državami članicami in mislim, da potrebujemo dodatne zmogljivosti za reševanje požarov, medicinske izredne razmere ter nesreče na področju biološkega orožja ali morda sevanja. Tukaj računam na pomoč Evropskega parlamenta. Moja tretja prednostna naloga bo povečati prepoznavnost kriznega upravljanja EU. EU že podpira humanitarno pomoč in tudi državljani to podpirajo, jaz pa vam želim zagotoviti, da je vsak evro, ki ga porabimo v ta namen, dobro porabljen denar. Naš eh, najpomembnejši akter, naša najpomembnejša publika morajo biti državljani in prejemniki. Zato bom tudi njim posvetil veliko pozornosti. Spoštovane poslanke in poslanci, te prednostne naloge in ti cilji imajo tudi svojo ceno. Ampak ne želim govoriti o stroških, raje govorim o naložbah. V tem primeru gre za naložbe v našo skupno prihodnost. Zato vas pozivam, da me podprete pri tem, da zagotovimo 30 odstotno povečanje proračuna za humanitarno pomoč v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti, da bomo izpolnili ambiciozno agendo v naslednjih petih letih. Prav tako Vas pozivam, da me podprete pri zagotavljanju učinkovitega in smotrnega upravljanja z proračunskimi sredstvi. Zato bom jaz zagotovil, da se sredstva porazdelijo pregledno v skladu z dobrim finančnim upravljanjem. Jaz bom seveda sodeloval pri tem z obema odboroma. Če me boste podprli, potem si želim, da bi čez pet let lahko pogledali nazaj in videli, da smo dejansko nekaj dosegli, da smo pomagali številnim, da smo prispevali k temu, da so skupnosti bolj odporne, da so posamezniki bolj odporni, da imamo bolj zdravo naravno okolje in da Evropejci bolj zaupajo v svojo prihodnost. Hvala. Thank you for... Hvala lepa za ta vodni nagovor, gospod kandidat za komisarja. In sedaj so na vrsti predstavniki političnih skupin. Prvi je na vrsti za ELS, Jorge Helveni. Hvala, gospod predsednik. Dober večer, gospod Lenarčič. Nadaljeval pa bom v svojem maternem jeziku, zato prosim, da vzamete slušalke gospod kandidat za komisarja. V skladu s eh, podatki UNHCR-ja je veliko sirskih beguncev se vrnilo iz Egipta, Jordanije, in tako naprej od 2016 in 2019. Čeprav ni miru v Siriji, kažejo visoke številke, da v določenih delih eh, Sirije se je že začelo z obnovo. Mnogi od petih milijonov beguncev, ki so zbežali, se bodo odločili za vrnitev v naslednjih mesecih. Problem. Približno šest milijonov notranje razseljenih oseb bo prav tako nekaj, kar bo treba rešiti te osebe želijo eh, nadaljevati svoje življenje doma in to vključuje tudi krščansko manjšino in člani te skupnosti so bile, bili pod velikim pritiskom eh, islamske skupnosti. Po večletni vojni potrebujejo ti, ti ljudje, pomoč, eh, osnovno infrastrukturo, vodo, eh, zdravstveno oskrbo, izobraževanje, da bi sirci lahko ostali, je treba zagotoviti te osnovne pogoje. Upoštevajoč ta kontekst, eh, gospod kandidat za komisarja, kako želite zagotoviti to osnovno humanitarno pomoč za uh, sirce, ki se želijo vrniti ali ki želijo ostati. Želim opozoriti vse, da imajo za vprašanje eno minuto na razpolago. Sedaj pa dobi besedo kandidata komisarja. Hvala za to vprašanje. Torej, ko gre za vrnitev, um, želim izpostaviti najprej načelno stališče. Se pravi, da bomo podpirali vračanje, ki je varno, ki je dostojno in ki je tudi trajnostno. In še bolj pomembno, eh, da je prostovoljno. Trenutno je moja ocena ta, da pogoji še niso zagotovljeni v Siriji za takšno vrnitev. Strinjam se z vami v celoti, da bo obnova Sirije zahtevala ogromne naložbe, vendar tako daleč nismo. In sicer iz um, očitnih razlogov. Pogoji tudi za druge instrumente in orodja Evropske unije še niso, eh, taki pogoji še niso dani. Um, seveda ne smemo pozabiti notranje razseljenih oseb v Siriji. Komisija zagotavlja veliko pomoči tudi tem ljudem in sicer eh, preko instrumenta za socijsko pomoč oziroma eh, s pomočjo sosednjim državam, pa tudi v Siriji sami. In ne, ne razlikujemo na osnovi verske pripadnosti in sicer na osnovi načel, ki sem jih, imen, ki sem jih navedel tudi v obudnem govoru. In eh, tu gre seveda tudi za načelo nepristranskosti in želim trdno braniti to načelo in to načelo pomeni, da humanitarno pomoč eh, ponudimo tam, kjer je nujno potrebna, brez kakršnih koli osebnih značilnosti, kot je naprimer tudi virska pripadnost. Želim pa vam zagotoviti, da komisija podpira in pomaga tudi članom um, krčanske skupnosti, ki so bili um, žrtve pregona in ki so med begunci. In ta pomoč poteka tako v Siriji, kot tudi v Severnem Iraku. Hvala. Dodatno vprašanje? Mikrofon, prosim. Dobro. Hvala za ta odgovor. V Afriki so humanitarne krize še večje, kjer um, so verski in tudi etnični konflikti se razvili v prava žarišča. Ali se strinjate, da mora humanitarna politika Evropske unije temeljiti na načelu, da je treba zagotoviti pomoč tam, kjer je potrebna, ali pa bomo sledili dobrim praksam humanitarne pomoči, ki jo izvajajo države članice? Ne vem, eh, ali sem to vprašanje res čisto pravilno razumel, če ga nisem, se vam opravičujem za odgovor. Tudi v Afriki bom ustrajal na tem, da humanitarno pomoč nudimo tam, kjer, je, kjer jo najbolj potrebujejo in sicer na osnovi načela nepristranskosti. Mi gremo tja, kjer nas potrebujejo. Seveda pa smo odvisni tudi od naših partnerjev, partnerjev iz sistema Združenih narodov, kot UNICEF, kot UNHCR, kot eh, program za. Um, živilsko pomoč in seveda tudi um, sodelujemo z nevladnimi organizacijami in sicer tudi v okviru obveznosti, ki smo jih prevzeli v okviru velikega dogovora. Preko teh partnerjev želimo uh, Eh, vključiti tudi lokalno civilno družbo in lokalne akterje. Tako kot sem povedal v uvodnem mm, nagovoru, oni poznajo lokalne razmire najbolje in oni lahko zagotovijo humanitarno pomoč na najbolj učinkovit način. Hvala lepa, Norbert Neusser za skupino SND. Prisrčno dobrodošli. In hvala, gospod kandidat za komisarja, tu zadaj sedim ne bo eh, pa z, zaradi tega nevarno vprašanje, nadaljeval pa bom v nemščini. V svojem govoru ste povedali, da je treba pričakovati več dolgotrajnih konfliktov in naravnih nesreč in da potrebujemo učinkovito pomoč. Uh, hiter, nujni odziv, po drugi strani pa je to treba povezati tudi z razvojno pomočjo in s civilno zaščito. Krhke države ne morejo ohranjati temeljnih storitev. Um, treba je vključiti prebivalstvo v obnovo in krepiti odpornost ljudi. E, tu imamo torej to povezavo med eh, humanitarno pomočjo in razvojno pomočjo. Kot novi komensar, kako želite učinkovito izvajati ta neksus, to povezanost in kakšni so pilotni projekti za Čad, Nigerijo, Sudan in Ugando v zvezi s tem? Gospod eh, kandidat za komisarja, hvala. To uh, v bistvu ni uh, pomembno, odkot vprašanje prihaja, od spride ali od zadeve v dvorani. Torej, aktivnosti v zvezi s humanitarno pomočjo so popolnoma komplementarne z dejavnostmi civilne zaščite. V, eh, tu ni nobenega protislovja. Um, prostor je za oba mehanizma, ko gre za um, nujno odzivanje, pa tudi, ko gre za ukrepe preprečevanja ali pripravljenosti na katastrofe. Ta neksus, ta povezava je nekaj, eh, kar uh, zelo um, poudarjam. In se je ta povezava tudi že izkazala za pravilno in sicer, ko gre za dejavnosti humanitarne pomoči in razvojne pomoči. In jaz bom s tem nadaljeval. Zakaj? Prvič, zato, ker nočemo, da bi humanitarna pomoč bila potrebna večno. To ne more biti v našem interesu in to tudi ne more biti v interesu upravičencev. Mislim, da je v njihovem interesu in tudi v našem, da se jih um, izvleče iz te. Um, eh, odvisnosti od eh, humanitarne pomoči. In tu eh, se začenja razvojna pomoč in tu je ta povezava med humanitarno pomočjo in razvojno pomočjo. Jaz se bom na vsak način eh, trudil za vključitev eh, obeh kolegov za mednarodno sodelovanje, kandidatko Urpilajnen in eh, njenih služb in sicer, da bi začeli čim prej s tem sodelovanjem, od vsega začetka naprej. Kar kajti ko gre za dolgotrajne potrebe in ko gre za um, razloge takšnih situacij, To lahko um, omogoča in olajša prehod med humanitarno pomočjo in sodelovanje pri razvoju oziroma pomoč pri razvoju. Ta povezava Nixus je bil razširjen s tem, da se vključi tudi komponenta miru in tudi to je smiselno. Zakaj? Zato, ker so situacije, naprimer v Somaliji, kjer ne moreš izvajati um, razvojne pomoči zaradi situacije. In zato je treba najprej zagotoviti mir, če želimo rešiti ljudi um, iz te um, odvisnosti. In nadaljevalno vprašanje. Ja kolega Helvini je omenil primer Sirije in mislim, da je to seveda poseben izziv. Kako si predstavljate sodelovanje s komisarko za razvoj in z visokim predstavnikom za zunanjo politiko pod predsednikom komisije Borilom? In kako menite, da boste pri obih partnerjih um, uh, uveljavili uh, to, kar s, um, za kar se trudi naš odbor um, v okviru humanitarne pomoči, predvsem, ko gre za krepitev odpornosti. Gospod uh, kandidat, hvala za to dodatno vprašanje. Kot veste, je v skladu s načrtom, ki ga je predstavila izvoljena predsednica, sem del tega grozda za zunanje delovanje, ki eh, ga vodi visoki predstavnik za zunanjo politiko. E, mislim, da je to dobra rešitev, kajti nedvomno je tako, da je humanitarna pomoč del evropskega zunanjega delovanja, vendar je to zelo specialna točka. Eh, kajti tu je, tu gre za jasen nabor načel, ki so drugačna od tega, kar vodi druge dejavnosti na področju zunanje politike Evropske unije. Zato je moj namen, da tesno sodelujem s kolegi v tem grozdu za zunanje delovanje in da obenem branim eh, humanitarna načela in celo področje humanitarne pomoči. Charles Gurens, Renew Europe. Hvala lepa, dragi prihodni komisar. Med načeli eh, za humanitarno pomoč v Evropski uniji in tudi za druge akterje je. Nepristranskost med najpomembnejšimi načeli, po mojem mnenju. Akterji Združenih narodov, Rdeči križ, eh, mednarodni in nacionalni, velike nacionalne in mednarodne organizacije, ki so aktivne na tem področju, so nepristranske, kaj ti ne gledajo na to, ali je ta, ki potrebuje eh, pomoč v taboru, ki ti je všeč ali v nasprotnem taboru. Edini kriterij, eh, ki vodi to pomoč, je situacija stiske, v katerih se nahajajo narodi ali ljudje, ki so v tej situaciji. Če ne bi eh, sledili temu načelu, bi to bila velika nevarnost, kajti Eh, Evropska unija ima več orodij na razpolago za intervencijo in med njimi je tudi humanitarna pomoč. Zato eno priporočilo z moje strani. Kot poslanec, um, z štirimi mandati humanitarne pomoči v tem odboru. Treba je to načelo res braniti z vso močjo, kajti če se napada to načelo in če eh, komisar podliže tak izkušnjavi, da bi pustil to načelo, ne gre samo za izgubo ugleda, temveč gre predvsem eh, tudi za to, da so v nevarnosti akteri Evropske unije na terenu, kjer se izvaja ta pomoč. Hvala, gospod eh, poslanec Görenc, hvala za to priporočilo, ki ga bom seveda upošteval tem bolj, ker imate tako dolgo letno letne izkušnje na tem področju. Želim povedati naslednje. Ta pripadnost temu načelu se mi ne zdi eh, zgolj eh, kot nekaj doma, dogmatičnega. Načelo pripadn, torej pripadnost temu načelu, tudi načelo neutralnosti, je operativna potreba. Ne moremo si privoščiti, da bi nas drugi eh, da bi nas katerakoli stran, ki je naprimer vključena v oborožen konflikt, da nas razume kot nasprotno stran. Če bi se to zgodilo, bi s tem ogrozili dostop eh, do humanitarne pomoči za eh, prizadeto prebivalstvo. S tem bi ogrozili to prebivalstvo kot takšno in predvsem tudi eh, bi to bila velika nevarnost za humanitarne delavce. Popolnoma se zavedam tega načela in hvala, da ste to ponovno povdarili, to je sine qua non za, Evropsko, za pom humanitarno pomoč Evropske unije. Še dodatno vprašanje. Eh, ni treba postaviti dodatnega vprašanja, ker smo že dobili odgovor na moje dodatno vprašanje. Hvala, s tem ste tudi spet prihranili čas. Sedaj pa dobi besedo Mišel Ribazi za zelene mikrofon. Hvala, gospod predsednik. Prisrčno dobrodošli, gospod kandidat za komisarja. Imam eno vprašanje, ki ni daleč od vprašanja mojega kolege. Vi eh, ste komisar za krizno upravljanje. Humanitarna pomoč ni več v vašem imenu, žal. Um, zato eno vprašanje. Kakšni so vaši kriteriji za intervencijo v humanitarni krizi, ko gre za naravno nesrečo, cikli, ciklone, orkane, to je jasno, vse je uničeno, Evropa pomaga. Ampak, ko imamo bolj zapletene primere, naprimer to, kar se je zgodilo v Grčiji po varčevalnih ukrepih, eh, ki jih je izvedla Evropa eh, nasprem Grčiji, ko ljudje nimajo več dostopa do zdravil, ko ženske nimajo več eh, možnosti, da se obravnava eh, njihov rak ali ni več dostopa do cepiv ali je tudi to, že spada na področje humanitarne pomoči. Torej, kje je ta meja? Kakšni so vaši kriteriji za poseganje v teh konkretnih primerih? Hvala, gospod komisar. Hvala lepa gospa poslanka, gospa Ribazi. Najprej eno besedo o eh, naslovu, eh, imenu. Namen je bil, da naj bi en član komisije bil, da bi bil pristojen za nujne odzive v kriznih situacijah humanitarna pomoč je seveda del nujnega odzivanja Evropske unije, ampak to je en del in zato veljajo seveda posebna načela in na tem bom tudi ustrajal. Vaše vprašanje je vprašanje, ki si ga moramo postaviti vsi.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 najprej opravimo oceno potreb. Če ugotovimo, da obstajajo potrebe, naj bi pomagali. In sicer v skladu z načelom nepristranskosti. Če so te potrebe v Evropski uniji, bi morali zagotoviti to pomoč v Evropski uniji. Mislim, da ne moremo zanikati humanitarne pomoči, odreči z, um, humanitarne pomoči prebivalstvu v Evropski uniji zaradi konceptualnih ali drugih razlogov predlogov. To bi bilo nasprotju z načeli, ki sem jih že večkrat navedel. Torej, načeloma je, se moj odgovori, odgovor glasi, da če je potrebno, moramo zagotoviti humanitarno pomoč tudi v Evropski uniji. To se je že zgodilo in sicer v času migracijske krize, kjer je bila humanitarna pomoč zagotovljena v Evropski eh, uniji in sicer, da smo pomagali Grčiji, da se sooči z izzivi. Še dodatno vprašanje. Še drugo vprašanje, ki je povezano s tem. Um, naprimer, um, na Haitiju potres. Um, ka, kako spostaviti povezavo med uh, Eh, krizno situacijo in razvojem. Haiti um, um, Torej, če zagotovimo živila, jim to jim nudimo najprej pomoč, ampak potem eh, gre tudi za semena ali tudi za um, gensko spremenjena semena, kar potem vpliva na kmetijstvo. In zato vas eh, sprašujem, kakšna pa bi bila vaša strategija? Uh, da povežete živilsko pomoč in z pomočjo za razvoj. Kaj ti naprimer, če se potem uporabljajo tam gensko spremenjeni organizmi, ima to posledice za nadaljni razvoj. Seveda je to izziv iz različnih razlogov, med drugim tudi zato, ker postopki, ki jih uporabljamo za humanitarno pomoč, so bolj prožni, bolj fleksibilni, fleksibilni, ker moramo se odzvati hitro, da olajšamo trpljenje in po drugi strani imamo postopke za dodelitev razvojne pomoči. Vendar, Eh, take izzive lahko premagamo, premostimo s dobrim sodelovanjem. In moj, nam, moj namen je, da dobro sodelujem s kolegico Urdilajnen, srečal sem se že z njo in o tem sva se pogovarjala. Strinja se, da je treba delati na tem, kaj ti prej, ko povežemo ti dve veji, Eh, zunanjega delovanja Evropske unije, tem bolje bo. Hvala lepa, Bernard Cimnjok. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo pomagati ne glede na to, ki eh, na svetu potrebujejo našo pomoč, ampak mislim, da nam ni treba iti daleč. Pred vrati na zunanjih eh, mejah imamo pravo krizo. Krizo, ki jo je povzročil nenehen migracijski tok. Moramo zagotoviti, da bodo vse nezakonite dejavnosti, ki so posredna ali neposredna grožnja za državljane v Evropi ali ki ogrožajo finančne interese držav članic, vse to moramo preprečiti, omejiti in ustaviti. In zato je neobhodno potrebno, da EU stavlja tudi vse, kar je v njenih močih, da prepriči um, nezakonito tihotapljanje ekonomskih migrantov. In sicer je to trajnostno treba prepričiti. Kriminalno poslovanje tihotapcev, ne glede na to, ali gre za državljanje tretjih držav ali eh, držav članic ali nevladnih organizacij, te, to kaznivo delovanje je treba preprečiti. Eh, kakšni so vaši načrti, kako želite ukrepati in kako želite ustaviti ekonomsko migracijo na naših mejah, gospod kandidat za komisarja? Ehm, najlepša hvala, spoštovani poslanec Zimnjok. Najprej bi želel povdariti dejstvo, da humanitarna pomoč ni instrument za upravljanje z migracijami. Evropska unija ima na razpolago druge instrumente za to področje, človekoljubna pomoč pa ni med temi instrumenti. Drugič, ko ocenjujemo potrebo po humanitarni pomoči ali obstaja, se ponavadi osredotočamo na ljudi, ki so prisilno razseljeni. To so večinoma begunci. To ne pomeni, da bi humanitarno pomoč odrekli migrantom, kot so naprimer ekonomski migranti, sploh ne, ampak zato imamo na voljo druge instrumente. Če pa obstaja tudi potreba po humanitarni pomoči, bomo to zagotovili. Pravzaprav to počnemo tudi v primeru Bosne in Hercegovine, ki ne more obvladovati migracijskih pritiskov. Tam delujemo, kljub temu, da je del teh migrantov, najverjetneje migrantov, ki so ekonomski migranti in ne begunci, to so torej mešani migracijski tokovi, ampak humanitarno pomoč zagotavljamo na osnovi potrebe, ne pa statusa. Zato delujemo tudi na to vrstnih področjih. Najlepša hvala, dodatno vprašanje. Ja, sicer razumem, kaj želite povedati, ampak eh, po moje je to kriza. In krize ne moremo omejiti na izbruh vulkana in takrat nuditi pomoč, temveč gre mi za to, da ščitimo evropsko prebivalstvo, kajti v EU nam niti ni uspelo ščititi meja. Um, um, prišli so teroristi na orožje v Evropo. In zato želim um, usmeriti pozornost na podobno veliko grožno, ki se je treba zoprstaviti in sicer, da bi um, ščitili naše prebivalstvo. V vašem mandatu eh, boste imeli veliko dela. Uh, v bistvu Evropska unija niti ne more zaščititi meja, že tam izpodleti. Zato nismo uh, odpravili takih nevarnosti. Kakšne konkretne uh, ukrepe načrtujete, in tu govorimo o morebitni prihodni krizi, eh, da zaščitimo prebivalstvo pred eh, boleznimi, ki pri nas niso več razširjene, kajti ti ljudje prinašajo bolezni, ki pri nas eh, sploh niso več znane. Migranti in begunci prinašajo te bolezni. Kako želite čim bolj omejiti nevarnost na tveganja za naše prebivalstvo, če pomislimo samo na ebolo? dragi ljudje, vi ste sramota. Mi, na, um, nam so pri srcu ljudje v Evropi. Um, vi pa ste ljudje, ki se delate vedno, da ste boljši od nas. Prosim, spoštovani kolega, da se držite časovnih omejitev. Minuto ste presegli. Vsak poslanec in poslanka mora dobiti na voljo ustrezen čas, da zastavi svoje vprašanje. Zdaj pa dobi besedo gospod kandidat za komisarja. Najlepša hvala. Povedati moram, da nismo v migracijski krizi. Ta je vladala v letih 2015 in 2016. V povezavi s tem lahko povem, da je zdaj situacija relativno stabilna pod nadzorom. Seveda obstajajo migracijski premiki, nekateri potrebujejo mednarodno zaščito, nekateri drugi pa si želijo le dostopa do boljšega življenja, kar je sicer legitimna želja. Ampak, po mojem mnenju, je zdaj situacija bolj ali manj pod nadzorom, s tem se ukvarja komisar za notrne zadeve, to je del tega portfelja in kot prihodni koordinator za nujni odziv moram povedati, da tega zdaj ne moremo obravnavati kot izredne razmere, kjer bi potrebovali nujni odziv. Najlepša hvala, zdaj pa ima besedo Joana Kopcinska, izvolite panie przewodniczący szanowny panie najlepsza chwała gospod predsednik v zadnjih nekaj letih se je humanitarna skupnost razširila tudi na zasebni sektor gre za sodelovanje s korporacijami in drugimi organizacijami obenem se pojavljajo tudi nove tehnološke rešitve za sodelovanje kandidat za komisarja je že izpostavil nekatera druga področja ter omenil pomen zasebnega sektorja. Moje vprašanje za vas je torej, kaj je po vašem mnenju uloga zasebnega sektorja na področju humanitarne pomoči? Ali bo novi komisar skušal povečati in povdariti ulogo zasebnega sektorja izven okvira tega, kar ponavadi obravnavamo kot humanitarno pomoč? Najlepša hvala, čestitljiva poslanka, za to vprašanje. To se mi zdi zelo zanimivo vprašanje, ko se zaziramo v prihodnost in se moramo soočiti tudi z dejstvom, da obstaja vedno večja vrzel v financiranju. 44 odstotkov humanitarnih potreb je neizpolnjenih zaradi pomankljivih financ in zato moramo razmišljati o možnosti vključevanja zasebnega sektorja. Na to kažejo zadnje ugotovitve. Nekaj pa mora postati jasno, tega ne moremo storiti na ceno naših zavez, načelom humanitarne pomoči. Drugič, nihče ne bi smel biti v položaju ali pa imeti priložnost narediti posel iz humanitarne pomoči. To je vsekakor nekaj, kar moramo preprečiti. To ne more biti možnost. Humanitarna pomoč je nekaj plemenitega, to ni komercialna dejavnost in to ne more nikoli postati. Kljub temu pa še vedno vidim nekaj možnosti in potencijala za večje vključevanje zasebnega sektorja. Pred nedavnim smo bili priča, še v času trenutne komisije, zanimivi razširitvi pri uporabi inovativnih pristopov k uporabi humanitarne pomoči, naprimer pri transferih denarja v obliki debetnih kartic. Zasebni sektor in bančne institucije bi po mojem mnenju lahko bile dovolj prijazne, da ne bi zaračunavale običajnih pristoj bin in na ta način skromno prispevale humanitarni pomoči. To je naprimer en zgled. ponekod. Seveda obstajajo tudi begunska taborišča, ki bi jih lahko opremljala zasebna podjetja s solarnimi paneli. Tudi o tem bi lahko razmišljali. Ampak naj ponovim, nikakor ne bi smeli dopustiti komercializacije človekoljubne pomoči. Hvala. Najlepša hvala. Dodatno vprašanje. Hvala lepa. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Kar nekaj predlogov ste predstavili, tako da nimam dodatnega vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo Miguel Urban Crespo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo se zahvaljujem tudi kandidatu za komisarja. Najprej bi želel povedati, da mora biti ksenofobija izključena iz to vrstnih razprav in predstavitev. Drugič, naj povem, da me je nekaj precej presenetilo, kot je že omenila kolegica. Komentarna pomoč tega naziva ni več v vašem portfelju. Zdaj je tam govora o civilni družbi, naprimer. In Osebno me skrbi, ko pravite, da nekatere stvari niso znotraj vaše pristojnosti. Leta 2007 se je o tem razpravljalo na svetu. Veseli me pa, da pravite, da bo ena izmed vaših prednostnih nalog ubraniti načela humanitarnega prava. Humanitarno pravo je ogroženo v številnih državah. Zanima pa me, če je to vaša misija, kaj boste storili za to, da boste dejansko obranili humanitarno pravo? Ali boste prekinili nekatere trgovinske sporazume, ali boste predlagali sankcije, kazni za tiste države, ki ne spoštujejo humanitarnega prava? Najlepša hvala za to vprašanje. Mislim, da sem v uvodnem nagovoru vendarle omenil pomen, mednarodnega humanitarnega prava. Prav tako sem povedal, da vsekakor želim to pravo braniti. Vse več je namreč kršitev mednarodnega humanitarnega prava in priča smo temu, kako humanitarno infrastrukturo, ne le civilno infrastrukturo, namenoma uničujejo. Prav tako, vsi vemo, da se humanitarno pomoč blokira in da se na ta način onemogoča dostop do prizadetega prebivalstva. Kaj bom storil glede tega? Povzdignil bom glas, o tem bom govoril in prav gotovo bom obsodil vse primere kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Drugič, nameravam sodelovati s tistimi organizacijami, ki imajo prednostni dostop do oboroženih akterjev. Pa naj so to državne sile ali pa ne državne oborožene enote. Opozoriti jih moramo na pomen spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. Organizacija, ki ima naprimer tak privilegiran dostop, je naprimer mednarodni humanitarni prava. Rdeči križ. In vse, kakor štejem na sodelovanje s to organizacijo, zato da bom lahko posegal v vse konfliktne situacije in poskrbel za večje spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Tretje, kar si želim doseči, pa je naslednje. Evropska unija, kot dobro veste, izvaja tudi misije usposabljanja na vojaškem področju, varnostnem področju in ustrajal bom pri tem, da bodo to vrstna usposabljanja vključevala tudi teme, kot je mednarodno humanitarno pravo, vprašanje enakosti spolov in tako dalje. Naslednje vprašanje. Eh, esta... Najlepša hvala, gospod predsednik. Tukaj se pojavljajo določene težave. V tem parlamentu smo vsi navajeni govoriti proti kršitvam humanitarnega prava, ampak storiti moramo nekaj opremljivega. Tri konkretno vprašanja sem imel v smislu tega, kaj boste storili. Najprej ste omenili humanitarne organizacije, ki so tarče napado in podobno. Kaj se zgodi v primeru resnih kršitev v konfliktih? Kaj bi storili, naprimer, v primeru Kurdov v Turčiji ali pa v primeru tega, kar Moročani počnejo prebivalcem Sahare. Veliko jasnih primerov kršito mednarodnega prava poznamo in to vsi obsojamo, ne da bi kaj konkretnega storili. Kaj pa situacija ujemno, ali bo prišlo do embarga ali kaj? Zdi se, da ne. To so moje komentarje gospod komisarski kandidat, najlepša hvala. Ko govorim, da bom nastopil proti kršitvam, bom to storil na javen način in uporabil bom vse razpoložljive kanale, diplomatske, diskretne, neformalne ali pa preko organizacij, kot sem že omenil, zato da bi prepričal vse relevantne oborožene akterje v določeni situaciji. Torej, da morajo spoštovati mednarodno humanitarno pravo. Ni imam pristojnosti za preiskovanje in brez teh pristojnosti ne morem že vnaprej presojati, ali je bila kršitev mednarodnega humanitarnega prava namerna, kot to sumimo, naprimer v Siriji sumimo, da so nekatero humanitarno infrastrukturo namenoma napadali in uničevali, ali pa je bila to nekakšna nesreča, do katere lahko pridi tudi v drugih okoliščinah. Brez jasnih odgovorov v povezavi s tem se bom moral omejiti na javne nastope proti kršitvam, pri tem pa bom uporabil vse kanale, ki bodo na voljo, formalne in neformalne, zato da bom vzpostavil stike s tistim, ki so odgovorni za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Najlepša hvala, to je bil prvi krok razprave s predstavniki političnih skupin, zdaj pa bodo besedo dobili naslednji poslanci in poslanke, najprej Hildegard Bentele ELS. Spoštovani gospod Kanič, rada bi citirala iz političnih smirnic. Evropa ima odgovornost, da pomaga državam, ki gostijo begunce, da jim lahko zagotovijo dostojne pogoje in da je treba vzpostaviti tudi humanitarne koridorje. Torej, kaj menite o ideji humanitarnih koridorjev, koridorjev ki bi uh, vzpostavili takšne koridorje in na kakšen način? Najlepša hvala kandidat za komisarja. Najlepša hvala, spoštovana poslanka, za to vprašanje. Mislim, da nisem v pravem položaju, da bi lahko interpretiral, o čem razmišlja predsednica. Ne vem, če bi temu dejal humanitarni koridor, ampak bolj humanitarni premik. Trenutno obstaja situacija na enem izmed grških otokov, pravzaprav na vseh otokih, ki so blizu turške obale. Vsi ti otoki so preobremenjeni zaradi pritoka migrantov. To, kar tam potrebujemo in to, kar so pripravljeni zagotoviti grški pristojni organi, je to, da situacijo popravimo. To je treba zagotoviti. Če ni mogoče zgraditi večje infrastrukture in poskrbeti za boljše zmogljivosti na otoku, potem je treba te ljudi enostavno premakniti na celinski del. Ljudje enostavno ne morejo živeti v takih pogojih. Vsi smo videli, kaj se je dogajalo, prišlo je tudi do tragične izgube življenja matere in njenih čere. In do takih stvari v Evropi enostavno ne sme prihajati. Ne moremo se enostavno sprijazniti s tem, da se take stvari stvari dogajajo znotraj Evropske unije. To se ne sme dogajati. Pa še nekatere druge situacije poznamo, kjer je treba vzpostaviti humanitarne koridorje, naprimer v primeru vojaških konfliktov, ko je treba evakuirati civiliste, zato da bi preprečili dodatne žrtve ali pa še hujšo humanitarno krizo. Da, v teh situacijah je treba vzpostaviti humanitarne koridorje za neborce, za civiliste, ki jih je treba preseliti na varnejšo lokacijo. Upam, da sem ustrezno odgovoril na vaše vprašanje. Dodatno vprašanje? Äh, Hvala. Tudi jaz äh, ne želim spuščati v interpretacije tega, kar je rekla gospa von der Leyen, ampak to je za nas zelo pomembna tema. In mislim, da gre bolj v to smer, da bi imeli humanitarne koridore tam, kjer so krize. Zdaj pa še moje vprašanje. Torej, če imamo konflikt, me zanima, kje bi v prihodnih mesecih morda lahko bili potrebni takšni humanitarni koridorji. Kandidat za komisarja. Čisto enostavno si lahko predstavljam številne kraje, kjer takšne ukrepe nujno potrebujemo. Eden izmed takih primerov je gotovo Jemen, ena najhujših humanitarnih kriz trenutno, kjer veliko število ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Približno 20 milijonov, 20 milijonov ljudi le ujemno. Obenem razsaja zelo huda vojna. Morali bi torej najti način, kako zaščititi neborce, civiliste, še posebej pa najbolj rnljive skupine, ki jih je treba preseliti v varnejše kraje izven konfliktnih območij. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo Moniko Silvana Gonzales, SD. Najlepša hvala. Predsednik. Gospod Lenarčič, nihče ne sme zanikati podnebnih sprememb, to ste povedali tudi v vodnem nagovoru. Približno 500 milijonov ljudi, naprimer celotno prebivalstvo Evropske unije, bi se moralo preseliti v naslednjih 50 letih v krajih kot je Bangladeš. Bodo posledice najhujše, prav tako bodo ogrožene zaloge vode po celem svetu. Ali je Evropska unija pripravljena prevzeti na sebe breme vseh teh migracijskih posledic v prihodnosti zaradi podnebnih sprememb. Situacija postaja vse resnejša, vse bolj kompleksna. Na tisoče ljudi bežijo zaradi lakote, zaradi uničevanja njihovih domov vsak dan. In odziv evropskih institucij je bil do zdaj nezadovoljiv. Kako boste poskrbeli torej za ustrezen pravni status teh beguncev? Gospod kandidat za komisarja, najlepša hvala. Gospa poslanka, to vprašanje je res zelo relevantno, aktualno. Hvala. Menim, da moramo storiti veliko več in veliko hitreje, ko gre za soočanje z izzivi ki so posledica podnebnih sprememb. To smo že občutili. Omenili ste nekatere kraje v Afriki, afriški rog, Sahel. To so regije, ki že močno občutijo posledice podnebnih sprememb. In že se dogajajo premiki milijonov ljudi, ki se razseljujejo ravno zaradi teh posledic podnebnih sprememb, ki smo jim bili že priča kljub temu bi težko imenoval te ljudi za podnebne begunce. Menim, da bi morali izraz begunca prepustiti tisti kategoriji, ki je zelo jasno definirana v konvenciji Združenih narodov glede statusa begunca. Morda bi tem ljudem lahko rekli ljudje, ki so razseljeni zaradi podnebnih sprememb. Številni so razseljeni znotraj svoje države. In opredelitev organizacije Združenih narodov, ki velja za begunca, je nekdo, ki je zapustil svojo državo. Večina razselitev zaradi podnebnih sprememb pa se dogaja znotraj posamičnih držav. Pomagati pa moramo tudi tem ljudem. Kako bomo to storili? Prvič poskrbeti moramo za preventivo, preprečevanje. Nameravam tesno sodelovati z izvršnim podpredsednikom, ki bo odgovoren za evropski zeleni dogovor. Najprej moramo opraviti domačo nalogo doma, zmanjšati emisije ter v Evropi tudi zmanjšati oglični odtis. Potem moramo sodelovati z drugimi po celem svetu in jim pomagati, da storijo isto ko pa se bomo mogli več tega lotevati s preventivo, se bomo morali prilagajati. Dodatno vprašanje? Senor eh, Lenar, si, efektivamente, ahí está el problem. Gospod Lenarčič, da, pravi imate, napovedi so zelo zaskrbljujoče in zaščita teh ljudi, ki jim ne želite reči podnebni begunci, je problematična. Če bi jih lahko imenovali za begunce, bi jim lahko ponudili celoten svežen zaščite. Teh ljudi ne moremo obravnavati znotraj Ženevske konvencije, prav tako niso bili predvideni leta 1951, kot ste povedali čisto pravilno. In menim, da moramo za napredek poskrbeti tu v Evropi, ustvariti definicijo podnebnih beguncev. Prosila bi vas torej za zavezo. Ali bo komisija delala na tem, da opredeli te ljudi kot podnebne begunce in ne le kot notranje razseljene. In prosim, da ne poslušate vseh ksenofobičnih komentarjev, ki smo jim bili priča. Gospod kandidat za komisarja, hvala seveda, prisluhnem vsem komentarjem, ampak to ne pomeni, da se z vsemi strinjam, prav nasprotno. Z nekaterimi pripombami se jasno nisem strinjal. Seveda se zavezujem k temu, da bom sodeloval še posebej z organizacijo Združenih narodov, ki je skrbnica konvencije, ki skrbi za begunce in s partnerji bom delal ravno v smer opredelitve tega fenomena, ki ste ga opisali. Ti ljudje potrebujejo zaščito, delati pa moramo tudi na preprečevanju ter na prilagajanju podnebnim spremembam. Če ne bomo storili ničesar, bo na milijone in milijone ljudi razseljenih in prisiljenih bežati. Če želimo situacijo preprečevati, se moramo prilagoditi in pomagati. Seveda bom sodeloval s partnerji znotraj Združenih narodov in se trudil oblikovati dobro, uporabno definicijo za vse te ljudi, ki jasno potrebujejo pomoč. Grisola Sakaropolo, Renew. Mi se je, da si nje da le zonde konflikt. Najlepša hvala, gospod kandidat za komisarja. Deklice in ženske so najbolj občutljive na konfliktih v moši, so pogosto tudi žrtve suženstva in pa spolne zlorabe. In ti zločini se ponavljajo pogosto in niso kaznovani. Evropska unija ima odgovornost na področju humanitarne pomoči, da zaščiti te deklice in ženske. Vi ste se zavezali k temu, da boste preprečevali spolno nasilje in zlorabo. Kako boste poskrbeli za izpolnjevanje te zaveze in kako boste prispevali k oblikovanju strategije za ženske mir in varnost preko vašega portfelja, seveda. Hvala. Gospod komisarski kandidat, najlepša hvala poslanka za to vprašanje. Ne morem si zamisliti humanitarne pomoči brez tega, da bi skrbno razmislili o specifičnih potrebah ranljivih skupin, še posebej žensk in deklet. Pri humanitarnem delu se pogosto srečujemo situacije, ko so ženske in dekleta izpostavljene nasilju in zlorabe, postanejo žrtve. In pri humanitarni pomoči moramo upoštevati to specifično situacijo ter vključiti ukrepe v vse faze humanitarnega dela, pri preprečevanju, zaščiti in tako dalje. Nekateri ukrepi so lahko zelo enostavni, v begunskem naselju lahko storite veliko za zaščito in varnost žensk in deklic. Enostavno namestite ločena stranišča z ključavnicami in osvetljavo in že na ta način se zmanjša tveganje in pa nevarnost nasilja na osnovi spola. To je en enostaven primer. Seveda moramo upoštevati te specifične potrebe in po mojem mnenju, otroci, posebne potrebe, vključujejo tudi spolno-reproduktivne zdravstvene službe in storitve, ko obravnavamo žrtve tovrstnega nasilja. Najlepša hvala, dodatno vprašanje. V izrednih razmerah je še en prizadet sektor, sektor izobraževanja. In ponovno so deklice v tem primeru najbolj prizadete. Učijo se z največjimi tveganji, da ne bi bile deležne šolanja. In to seveda na to vodi v izpostavljenost nasilju in spolni zlorabi. Ampak zdi se, da včasih izobraževanje ni prednostne naloge pri humanitarni pomoči na mednarodni ravni. Gospod kandidat za komisarja, kako boste ukrepili vlogo Evropske unije, zato da bodo vse deklice dobile dostop do izobraževanja? In ali boste temu namenili tudi ustrezne finančne vire. Hvala. Komisarski kandidat, najlepša hvala za to dodatno vprašanje. Izobraževanje bo prav gotovo ena izmed mojih prednostnih nalog na področju humanitarne pomoči. Tradicionalno ogledano smo se pri humanitarni pomoči osredotočali na zatočišča, hrano, pitno vodo, osnovne zdravstvene storitve, ampak, ko nastopi mesec september, morajo otroci v šolo. Ne moramo čakati na to, da bi bila humanitarna situacija razrešena, da bi prišlo do ustreznega razvoja na lokalni ravni. Ne, otroci morajo takoj v šole. In to velja tako za dečke kot za deklice. Tukaj ni nobene razlike. Pri izobraževanju ni nobene razlike razlike na osnovi spola. To je ena izmed ključnih evropskih vrednot, pri katerih moramo ustrajati. Izobraževanje je treba zagotoviti tudi v izrednih razmerah. Zato moramo uporabiti zadovoljiva sredstva, ne moramo si privoščiti tega, da generacije otrok ne bi šle v šole, ker smo v izrednih razmerah razširiti moramo sam koncept, sam pojem izobraževanja v izrednih razmerah. Zdaj pa ima besedo Rasa Juknevicene, ELS. Najlepša hvala, govorila bom litovsko. Incidentai yra mažai tikėtini. Radiološke in jedrske izredne razmere so sicer malo verjetne, ampak imajo zelo velike, hude posledice. In v svojem dopisu ste navedli, da je Evropska unija dobro opremljena in da ima države članice ustrezne zmogljivosti in sredstva za to, da se zaščitijo pred to vrstnimi jedrskimi tveganji. Kakšna pa je trenutna stopna pripravljenosti Evropske unije v smislu zunanjih radioloških tveganj? Prav tako me zanima, kako boste začetili zunanje meje Evropske unije. Kako boste poskrbeli za to, da bo EU lahko na ustrezen način izboljšala zmogljivosti vseh novih jedrskih infrastruktur na mejah na vzhodu in jugu. Kako boste to vključili v svoj mandat in ali je to za vas pomembno? Gospod kandidat, hvala. Hvala za to vprašanje. Res je, To je ena od specifičnih točk, ki, jo je ki jih je novo izvoljena predsednica vključila v moj portfelj in prav gotovo se bom tej nalogi posvetil. Mislim, da Evropa danes še ni pripravljena na takšne dogodke. Torej, dogodke, pri katerih ni veliko možnosti, da bi se to zgodilo, vendar če se, so posledice velike. Spomnim se časov, ko je bila verjetnost za jedrsko katastrofo velika, naprimer v času hladne vojne. V moji državi, naprimer, v tistih časih nobene zgradbe nismo zgradili brez zatočišča v primeru jedrskega napada, niti cerkve. Danes na to ne pomisli nihče, ampak do tega lahko pride in pripravljeni moramo biti. Težko je države članice pripraviti do tega, da bi se pripravljali na nekaj, kar se verjetno ne bo zgodilo. In tukaj vidim vlogo Evropske unije. Jedrska kriza je naprimer problem, kjer bi Evropska unija lahko upravila boljšo nalogo kot države članice same. Zakaj? Financiranje, ki je za to potrebno, je verjetno preveliko za vsako posamezno državo članico. Drugič, takšna kriza, jedrska kriza ali kriza z radioaktivnim sevanjem, sega čez meje in tudi to je spet potem bolje reševati na evropski ravni. Vendar to vlogo bom vzel resno in zelo intenzivno bom delal z državami članicami na tem, da jih prepričam, da to potrebujemo. Če se stvari zgodijo in na nje nismo pripravljeni, bo prepozno. Dopolnjeno vprašanje. Continue. Hvala. V letoščini. Konkretni primer nevarne jedrske elektrarne v Belorusiji v Belorusiji je jedrska elektrana Astravec in to neposredno ogroža državljane EU. Gradijo jo samo 20 km od zunanje meje EU. Kršijo se številni varnostni standardi. Slišimo, da prihaja do veliko varnostnih incidentov. Zanima me, kako boste zagotovili praktično pomoč prizadetim državam članicam. Ali se strinjate? z mnenjem parlamenta, da bi lahko prekinili pomoč za tretjo državo, če ta država sistematično krši varnostne standarde. Ali ste pripravljeni opremiti Evropsko unijo z dodatnimi zmogljivostmi in ali se strinjate, da bi morali pomagati najbolj prizadetim regijam in ali se strinjate s tem, da treba poskrbeti za varnost ljudi, ki živijo ob beloruski meji? Hvala! Hvala za to vprašanje. Ne želim špekulirati o varnosti katerega koli energetskega obrata. Incidenti, nesreče se lahko zgodijo povsod. Pomislite na Fukushimo. Do tega je prišlo relativno nedavno, čeprav so ljudje predtem menili, da je obrat zgrajen v skladu z vsemi standardi, da je varen in tako naprej. Pa vendar, do incidenta je prišlo. Ampak moj odgovor je jasen, da, seveda. Krepil bom zmogljivosti Evropske unije, zato da se bomo lahko odzvali na tak dogodek, za katerega ni velika verjetnost, posledice pa bile, bi bile obsežne, naprimer radioaktivne nevarnosti. Pomislite na Černobil. Do Černobila je prišlo. Moj odgovor je, da na tem bom delal, vendar upam, da me boste razumeli. Pri tem me bodo morale podpreti države članice. Civilna zaščita je namreč primarno v njihovi pristojnosti, ampak seveda jaz si bom prizadeval na tem področju. Hvala. Evin Incir socialisti, hvala. Hvala, gospod predsednik. Nadaljevalo bom v švečščini. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi kandidat za komisarja, najprej želim povedati, da sem zelo vesela, ko slišim, da se držite svojih načel, vključno z humanitarnimi načeli. Zdaj pa moje vprašanje. Leta 2016 je bilo na humanitarnem vrhu veliko govora o tako imenovanem velikem dogovoru, Grand Bargain. Nevladne organizacije in druge organizacije so si prizadevale za to, da bi skupaj zagotovili humanitarno pomoč. Številni akterji so to podprli in tudi Evropski generalni direktorat za humanitarno pomoč je to podprl pa tudi seveda EU in nekatere države članice. Komisija upravlja z humanitarno pomočjo, pri tem sodelujejo določeni partnerji, OZN, Rdeči križ in nevladne organizacije. Nevladne organizacije so pomembne za izvajanje na terenu in na terenu tudi izvajajo veliko humanitarne pomoči. Torej, zanima me, Kaj menite o nevladnih organizacijah in o njihovi vlogi pri humanitarni pomoči? Zanima me tudi, kako bi komisija in EU lahko zagotovila, da bodo partnerji dovolj raznovrstni, še posebej kar zadeva finančne omejitve. Hvala, hvala, draga poslanka, za to vprašanje. Da, seveda, spomnim se svetovnega humanitarnega vrha v Istanbulu, pa tudi velikega dogovora. In zagotavljam vam, da bom ustrajal pri tem, da se izpolnijo vse zaveze, ki jih je EU sprejela, zlasti v okviru tega velikega dogovora. Kolegice in kolegi iz generalnega direktorata so mi povedali tudi, da bo Evropska unija še naprej so predsedovala delovni skupini za izvajanje velikega dogovora. Pomemben del tega dogovora se navezuje na partnerske organizacije in številne, skoraj polovica, prihajajo iz nevladnega sektorja. To so naši pomembni partnerji. Upam, da se bosta obe strani držali zavez, ki smo jih sprejeli. Naprimer, da bomo poenostavili poročanje sem bom prav gotovo šel v to smer. Vendar, če bomo to storili, moramo paziti na to, da ne bomo ogrozili potrebnih kontrolnih mehanizmov in jamstev, ki jih potrebujemo za to, da zagotovimo ustrezno finančno upravljanje. Ne želim si, da bi nekoč v prihodnosti prišlo do finančnega škandala češ, da je bila humanitarna pomoč namenjena drugim namenom, da je prišlo do goljufij, zlorab ali karkoli že. Prav gotovo moramo prisluhniti nevladnim organizacijam, ob enem pa moramo zahtevati ustrezen nadzor in jamstva v zvezi z finančnim upravljanjem z sredstvi, kajte gre za denar evropskih davkoplačevalcev. Pa še nekaj o lokalnih nevladnih organizacijah, tudi to je zelo pomembno. V uvodnem govoru sem to že povedal. Partnerje, več kot 200 jih je, bom spodbujal k temu, da vključujejo lokalne nevladne organizacije iz razlogov, ki sem jih seveda omenil v svojem uvodnem govoru. Hvala. Dopolnilno vprašanje, minuta, izvolite, hvala. Hvala lepa. Še enkrat bom govorila švedsko. Hvala za tako dober odgovor. In s tem ste odgovorili tudi na moje dopolnilno vprašanje. Šlo je za lokalna partnerstva z lokalnimi akterji. Povedati moram, da je zelo pomembno, da sodelujejo lokalni akterji. Povedali ste, da Lokalni akteri najbolje poznajo lokalne danosti. Najlepša hvala za vaš odgovor. Gospod kandidat za komisarja, izvolite. Hvala. Hvala tudi za to dopolnilno izjavo. Številni naši partnerji že sodelujejo z lokalnimi akteri in lokalnimi nacionalnimi nevladnimi organizacijami ali pa jih celo zastopajo, naprimer Mednarodna zveza Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Oni imajo lokalne izpostave povsod po svetu. To je zaveza, ki jo bom vzel zelo resno. Konsistentno si bom prizadeval za to, da vključimo lokalne partnerje in da sodelujemo z njimi, tako na področju humanitarnih prizadevanj, kot tudi na področju krepitve njihovih zmogljivosti pa tudi, seveda, kar zadeva koordinacijo na nacionalni ravni, zato da bodo te nevladne organizacije učinkovito sodelovali v celotnem ciklu humanitarne pomoči. Hvala lepa. Zdaj pa Erik Markart, zeleni, izvolite. Hvala. Tudi tokrat bo vprašanje priletelo od zadaj. In vprašanje bom zastavil v nemščini. Začnemo nekoliko drugače. Povedati sem želel, da bi vsi lahko bili veseli, če bi tukaj v Evropi imeli dostop do zdravja in veseli bi lahko bili, Kajti nekateri smo tako oddaljeni od problemov, da si mislijo, da smo mi najbolj izpostavljeni problemom. Lepo je, da ste izpostavili vlogo nevladnih organizacij. Tudi jaz sem vam želel zastaviti enako vprašanje, ampak ali lahko več poveste o naslednjem? Kako bi lahko še bolje podprli nevladne organizacije? kako boste poskrbeli, da bodo nevladne organizacije lahko upoštevale lokalno prebivalstvo in njihove potrebe. Gospod kandidat za komisarja. Hvala, hvala, dragi poslanec. Nevladne organizacije so med našimi najbolj dragocenimi in zaupanja vrednimi partnerji. Težko si predstavljam, da bi mi lahko humanitarno delo opravljali brez njih. Ta veliki dogovor nam vsem daje priložnost, če se bomo vsi seveda držali dogovora, namreč zagotovimo lahko še boljše skupno sodelovanje ampak tudi na njihovi strani bodo potrebna prizadevanja. Ni nam všeč, na primer, da se visok odstotek humanitarne pomoči nameni tako imenovanim kadrovskim stroškom. V velikem dogovoru je bil tudi element, da je treba te kadrovske stroške zmanjšati. In na tem bomo prav gotovo delali z nevladnimi organizacijami. In še druga točka, kar zadeva lokalne in nacionalne nevladne organizacije. Najpogosteje jim primankuje zmogljivosti za to, da bi upravljali sredstvi in tako naprej. Včasih ne morejo aktivno sodelovati pri pripravah in koordinaciji. Jaz mislim, da bi morali najti način, da okrepimo njihove zmogljivosti. Bolj kot bodo te nevladne organizacije zmogljive, bodo lahko pomagale ljudem na terenu. Gre na vse zadnje za lokalne nevladne organizacije. Mislim, da bi jih morali na vsak način podpirati. Ne pa da pomoč prihaja od daleč. Bolj učinkovito je, če zadeve urejemo na lokalni ravni dopolnilno vprašanje? Hvala, hvala za odgovor. Dejali ste, da ni sprejemljivo, da se nekatere nevladne organizacije ovira pri delu. Ni treba iti daleč stran, da to vidimo. Včasih lahko vidimo, da se nevladne organizacije ovira celo na naših zunanjih mejah. Pomislimo na sredozemlje. Več kot tisoč ljudi je umrlo v sredozemlju. Kaj pravite v zvezi s tem? Se boste tudi tukaj oglasili? Kako boste prispevali k temu, da bi lahko podprli nevladne organizacije, ki v sredozemlju rešujejo ljudi? Gospod kandidat za komisarja. Hvala, hvala za dopolnilno vprašanje. Jasno želim povedati, da humanitarnih dejavnosti nikoli ne bi smeli kriminalizirati. To mora biti jasno, ampak očitno ni. No, jaz bom jasen, vedno. Ljudi ne bi smeli preganjati, ker opravljajo humanitarne dejavnosti. To bi moralo biti jasno omenili ste sredozemlje. Pravila glede reševanja na morju imamo in ta pravila nalagajo posebno odgovornost državam članicam in države članice bi morale spoštovati mednarodno pomorsko pravo, spoštovati bi morala mednarodno humanitarno pravo, spoštovati bi morale tudi mednarodne humanitarne standarde. Vsi ti standardi veljajo. Hvala. Zdaj pa dobi besedo Džijana Gancija iz skupine ID. Izvolite. I'm going to speak Italian. V italijanščini. Prima di porre... Preden bom postavila vprašanje kandidatu za komisarja gospodu Linarčiču, želim povedati naslednje ko gre za definicijo ciljev in rezultatov, ki si jih pričakujemo, je vedno dobro, da to opravimo z določenim odmerkom realizma. In zato bi bilo pomembno, da nam date definicijo prioritet, ki ste si jih zastavili. Tudi katere krize se vam zdijo najhujše in kateri so tisti konteksti, kjer um, naša pomoč lahko doseže večjo dodano vrednost. Gospod Linarčič, vi ste v svojem pismu povedali, da boste sodelovali z drugimi komisarji, tako, da bomo oblikovali dolgoročne politike na, na humanitarnem in varnostnem področju. In želim videti, kakšne instrumente želite uporabiti za odpravo razlogov za množične migracije, ki eh, neposredno vplivajo na države članice Evropske unije. Grazie. Hvala. Gospod kandidat. Hvala, hvala, spoštovana poslanka. Povedal sem že, kakšne bodo moje prednostne naloge. O tem lahko govorimo tudi malce bolj na dolgo, če želite. Humanitarna pomoč je namenjena takojšnji pomoči. Humanitarna pomoč je nekaj, kar je namenjeno reševanju izrednih razmer in nujnih potreb. Vendar, vse skozi se moramo zavedati dolgotrajnih potreb in tudi vzrokov za posamezne krizne situacije. Povedal sem že, da mora biti naš cilj to, da prizadetemu prebivalstvu pomagamo, da jim pomagamo, da se postavijo na noge in spet zaživijo normalno življenje. S tem se navezujem na ta sistem povezovanja, razvoja humanitarne pomoči in miru. Sodeloval bom tudi z komisarko Urpi Leinen. Že od začetka bova nam reč upoštevala to dolgoročno vizijo, če bo le mogoče, zato da bi rešili vzroke za posamezne dogodke. Naj in cilj pa bo tudi seveda nasloviti dolgoročne potrebe prizadetega prebivalstva. Pa še en pomembni vidik želim izpostaviti in sicer preprečevanje in tudi krepitev zmogljivosti, zato da bodo ljudje bolj pripravljeni in bolj odporni, ko bo prišlo do naslednje krize. Povem vam lahko in zelo sem zadovoljen zaradi tega, namreč velik del naših humanitarnih prizadevanj že vključuje komponento glede zmanjšanja tveganja nesreč. Hvala. Dopolnilno vprašanje, izvolite. Ne, vse je v redu. Najlepša hvala. Hvala, potem bomo nadaljevali. Joana Kopčinska, EKR, izvolite. Hvala, V zadnjih nekaj letih so naravne katastrofe prizadele skoraj vse dele Evropske unije. Številni ljudje so bili poškodovani, številni so umrli, velika je bila tudi gmotna škoda. Potresi, poplave in tudi druge krize so res do skrajnih zmogljivosti preizkusile naše sposobnosti na odzivanje. Krize so zdaj bolj kompleksne, še posebej, če upoštevamo podnebne spremembe. V prihodnosti naj bi naravne katastrofe namreč bile še bolj pogoste. Če želimo bolje zaščititi državljane, moramo zagotoviti integrirani sistem, zato da bomo Evropo zaščitili pred naravnimi katastrofami. RESC-EU je relativno nov instrument. Zanima me, ali že imate kakšne sklepe v zvezi s tem, ali je ta instrument učinkovit ali ne. Hvala, hvala, spoštovana poslanka, za to vprašanje. RESC-EU je šele začel delovati. Prva mobilizacija je bila v Grčiji poleti in jaz se bom posvetil izvajanju tega okrepljenega mehanizma za civilno zaščito, ki se imenuje RESK EU. Poskrbeti bomo morali, da bo Evropska unija imela na voljo ustrezna sredstva. In to je novo izvoljena predsednica komisije tudi vključila v moje pismo o nameri. Govoril bom z ustreznimi akteri, državami članicami in drugimi. Poskrbel bom, da se bo postopek naročil začel. Naš namen pa bo, da Evropsko unijo opremimo z sredstvi, ki jih potrebujemo. Ta sredstva so draga, zato je temu namenjen tudi ustrezen proračun. Gre za letala, za gašenje požarov, za helikopterje za gašenje požarov in seveda tudi za sredstva za evakuacijo v medicinskih nujnih razmerah, pa tudi za sredstva za zaščito v primerjavi kemičnih, bioloških in radioaktivnih dogodkov. Moj glavni izziv pa bo prepričati države članice, da je to nekaj, kar potrebujemo, da je to v njihovem interesu in od samega začetka se bom temu posvetil. Dopolnilno vprašanje, izvolite. Hvala lepa. Kolega je to že omenil, pa tudi vi ste to že omenili. Namreč zanima me, ali imate kak predlog v zvezi s tem, da bi še okrepili zmogljivost EU, da se bo bolje odzivala na naravne nesreče, da bo bolje blažila posledice nesreč in da bomo bolj pripravljeni naprimer na biološke, kemične in jedrske nesreče. Zanima me tudi, ali nameravate sodelovati z ECDC s tem v zvezi. Izvolite. Hvala. Iz zadnjega dela vašega vprašanja nisem ojel. Ali bom sodeloval s kom? Izvolite. Zadn zadnjega stavka nisem slišal. Centrum koordinacije reagovanja. Center za koordinacijo in krizno odzivanje ECDC. Te institucije ne poznam. Ampak sredstva. Poskrbeti moramo, da bomo imeli dovolj letal za gašenje požarov. Zaenkrat jih nimamo dovolj. Nekaj letal imamo in ta letala smo učinkovito in uspešno uporabili lani v Grčiji. To bomo morali dopolniti z helikopteri za gašenje požarov. Pa še dve področji sta, kjer moramo zagotoviti rezervna sredstva za mehanizem RESC-EU, gre za medicinske nujne primere ter kemične, biološke in jedrske dogodke. Ta sredstva zaenkrat niso na voljo v večini držav članic in zato mislim, da bi morali delati na tem na evropski ravni ampak seveda za to bodo v končni fazi odgovorne države članice, kajti države članice so tiste, ki odločajo o naročilu teh sredstev. Moja vloga pa bo poskrbeti, da, vse, da bo vse skupaj delovalo smiselno. Hvala. Zdaj pa Lukas Mandl, ELS. Hvala, gospod Linarčič. Najprej vam čestitam za imenovanje Za novega komisarja ne smemo pozabiti, da je seveda privilegij služiti evropskemu prebivalstvu v javni funkciji. Hvala za vašo predstavitev doslej. To, kar mi je bilo najbolj všeč, je, da ste imenovali ta grost za zunanje delovanje. Vi boste del Evropske komisije. Več komisarjev uh, se ukvarja z zunanjim delovanjem Evropske unije, tem bolje je. Mislim, da ne smemo toliko regulirati navznoter, temveč bolj krepiti Evropo navzven. In tu in sem sodi tudi krizno upravljanje. Kakšna bo pa vaša specifična vloga v tem grozdu, ki ste ga omenili in še bolj specifično? Seveda gre tudi za preprečevanje. Pravilno krizno upravljanje, torej po naravnih prometnih nesrečah, ne samo po oboroženih konfliktih. Torej, eh, pravilno krizno upravljanje zunaj Evrope pomeni tudi stabilnost in mir v teh državah in da se preprečijo še strašnejši konflikti. In kaj želite specifično narediti na področju preprečevanja? Gospod eh, kandidat za komisarja, hvala. Gospod poslanec, za to vprašanje. Mislim, da je zelo pomembno, da tudi komisar za krizno upravljanje ima eh, svoj sedež pri mizi za zunanje delovanje. Humanitarna pomoč je seveda še posebej eh, del zunanjega delovanja Evropske unije. Vendar eh, vem, da se ponavljam, to je tudi specifični samostojni del, za katerega vladajo um, samostojna načela. In tu bi lahko omenil tudi še načelo neodvisnosti. Odločitve o dodelitvi humanitarne pomoči je treba sprijemati neodvisno od uh, drugih ciljev Evropske unije, političnih, vojaških, ekonomskih, strateških ali kakršnih koli drugih ciljev. Ta neodvisnost je nekaj, kar bom branil in sicer tudi v okviru tega grozda za zunanje delovanje. Vendar, moramo delovati koordinirano in veselim se sodelovanja z visokim predstavnikom Borilom. Eh, Sričala sva se že eh, in na izmenjavo mnen. Preprečevanje, prevencija je področje in strinjam se z vami, kjer, eh, ki si ga moramo še posebej ogledati, kajti lažje je kombinirati št, veliko število Eh, instrumentov za ukrepanje na področju zunanjega delovanja v fazi preprečevanja. To ni samo lažje, temveč je tudi bolj ekonomsko, kajti kot veste, je vsak evro, ki se ga investira v preprečevanje, kriz in nesreč, katastrof, um, privrčuje 7 evrov, ki jih potrebujemo, ko odpravljamo posledice takih katastrof? Dodatno vprašanje, dopolnilno vprašanje. Hvala. Pred dvima dnevama eh, je Juta Urpulajnen, ki je nominirana za komisarko komisarko za razvoj omenila, da želi sodelovati z komisarjem za krizno upravljanje na področju izobraževanja, predvsem otrok, fantov in eh, deklet, to je treba seveda pojasniti, v begunskih taboriščih. In to je zelo pomembno, želim ustrajati na tem in um, mislim, da to ne bo oviralo eh, vašega neodvisnega odločanja to sodelovanje. Želim dodati samo še en stavek o civilnem, civilni zašču, zaščiti. Be situacija v državah članicah je zelo različna, zato je treba upoštevati, da eh, so nekatere zadeve na področju civilne zaščite dobro urejene v nekaterih dru državah drugih drugače in tudi tu je treba upoštevati neodvisnost. Komisar, kandidat za komisarja, želim vam uh, vas pomiriti, da bom tesno sodeloval s kolegico Urpilajnen, predvsem na področju izobraževanja. To je področje, kjer naša najna mandata ne samo, da se prekrivata, temveč se stikata, bi rekel. Mojo vlogo vidim v tem, da zagotovim, da tudi v kriznih situacijah, kot naprimer v begunskih eh, taboriščih, eh, ne zanemarimo izobraževanja. Zato mi je všeč eh, ta koncept izobraževanja v krizi, v kriznih razmerah. In kot rečeno, ko pride september, ljudi, eh, otroci, fantje eh, in dekleta morajo iti v šolo in zato to jim jo moramo tudi zagotoviti. Sedaj pa dobi besedo Katrin Šabo za Renju. Hvala, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. Želim se vrniti na povezavo med razvojem in humanitarno pomoč, vendar se mi zdi, da moramo iti dlje pri teh ambicijah, predvsem, ko gre za otočna območja, eh, ki so zelo izpostavljena na um, eh, skrajnim meteorološkim pojavam, naprimer, um, eh, ko prihaja do uničenja celih zemljišč. V otok San Marta je zadev orkan Irma. Jaz sem bila pred um, eno leto in pol po uh, eh, postošenju. Evropska unija je sicer pomagala pri obnovi, vendar veliko škode je še v naravi. Um, in pogosto obnova poteka na enak način, kot, eh, bilo, eh, kot so bile zgrajene zgradbe prej. Ampak mislim, da mora priti do spremembe modela in sicer, da se ta pomoč eh, poveže s trajnostnim razvojem, tako da bo, zagot, bo zagotovljen energetski prehod, potem tudi avtonomija, kar zadeva preskrbo z vodo, z živili in tako tako naprej. Ali mislite, da krizno upravljanje lahko prispriva k zelenemu dogovoru, kajti potrebujemo pravo strategijo za trajnostni razvoj otokov, kar bo tudi povečalo odpornost na naravne nesreče? Gospod kandidat za komisarja, hvala lepa, gospa poslanka, za to, da ste mojo pozornost usmerili tudi na to, da situacijo, na situacijo majhnih otokov v državah v razvoju. Ti, eh, ti otoki so med najbolj rnljivimi, ker eh, glede na podnebne spremembe, ki potekajo. Vemo, da se tali let v Arktiki in Arktiki, da se um, gladina morja že viša, in da je veliko otokov v Karibih, predvsem pa tudi v Južnem Pacifiku, ki eh, bodo, eh, ki imajo pred sabo veliko um, um, hudih izzivov. To so države z, z mirnimi, skromnimi viri in zato um, moramo z njimi sodelovati in jim pomagati, um, povečati njihovo pripravljenost na to. Um, um, so situacije, ki jih ne moremo več preprečiti in pri tem menim predvsem na ekstremne vremenske pojave ali nadviganje morske gladine. Vemo, da se to dogaja in se bo nadaljevalo in bo situacija še slabša. Ne moremo enostavno ostati križem rok, moramo sodelovati s temi majhnimi otokami otoki v državah v razvoju in izboljšati njihovo odpornost in pripravljenost. V tem vidim svojo vlogo, vendar vidim tu vlogo tudi kolegice Urkulajnen, kajti um, proračun za razvoj mora biti usmerjen v povečanje odpornosti oziroma prilagajanju podnebnim spremembam in to um, velja še posebej za situacije, kjer ne moremo preprečiti, da se bodo slabe stvari zgodile um, ali kjer tudi je um, položaj razmeroma predvidljiv. Vi ste povedali, da se je treba opreti na lokalne akterje pri tej pomoči. Eh, Evropska unija je povsod prisotna. Ali se, nam, se vam ne zdi, da bi bilo dobro, če bi uporabili ta geostrateški adut eh, in da bi. Eh, še bolj podprli tudi nevladne organizacije. S tem bi mogoče um, tudi um, lažje predvidevali take katastrofe in bi lahko zagotovili um, tako humanitarno pomoč hitreje pa vsod po svetu. Ali ne mislite, da bi bila potrebna neka posebna strategija v ta namen? Gospod komis, kandidat za komisarja, hvala. Strinjam se, da um, je eh, to pot, ki jo moramo obra obrati in sicer, da gradimo lokalno odpornost in da se ne zanašamo samo na našo odzivno sposobnost. Um, ko, če se zgodi katastrofa, je treba zagotoviti pomoč, in zato seveda tudi tega ne gre zanemariti. Vendar želim storiti več na področju odpornosti. In na tem področju želim tesno sodelovati z drugimi kolegi, z drugimi komisarkami in komisarji, ki so soodgovorni eh, za podnebje, za okolje, za oceane, za razvoj, kajti vsi moramo sodelovati. Eh, moramo prispevati v ta zeleni dogovor za Evropo, vendar ne samo za Evropo, temveč potrebujemo zeleni dogovor za svet in moramo. Eh, tu gre za ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam, odpornost, pripravljenost, da se bodi si prepriči a, a, eh, prijo kot katastrofe ali da smo bolje na nje pripravljeni. Hvala lepa in sedaj želim dati besedo Jamesu Wellsu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 torej um, um, po, um, um, gozdni požari v Grčiji, portugalski, portugalskem in na švedskem lansko leto. Um, marca smo um, revidirali uredbo um, in smo vzpostavili tudi RESC EU. Se pravi, da imamo potrebujemo evropska sredstva. Omenili ste, da si moramo ogledati, kako se odzivajo države članice, kako zagotoviti, da bo res EU imel sredstva na voljo za boj proti takim požarom in drugim problemom in kako boste premagali ali premostili. Um, um, zadržanost držav članice poslužiti teh sredstev. Torej, in kaj še manjka, da bi imeli popolnoma delujoč mehanizem RESK EU? Gospod kandidat za komisarja, hvala. E, to do, e, vprašanje mi dovoljuje, da se malo bolj poglobim v to. Izvoljena predsednica je v pismu zapisala, da pričakuje, da bomo zagotovili, da bomo znotraj RESK EU imeli pravilna sredstva in tudi zadosten obseg. Obenem pa vemo, da morajo države članice zagotoviti eh, ta sredstva. Torej, vse, kar imam na razpolago, je, da jih prepričam, prepričam o tem in uh, upam, da tudi podporo Evropskega parlamenta. Mislim, da mi vi lahko pri tej nalogi veliko pomagate s tem, da uh, pozivam države članice, da zagotovijo ta sredstva. In mislim, da to naj ne bi bilo tako težko. Osebno sem malo presenečen nad počasnostjo e, teh nabav. Zakaj? Kaj ti za me to zgleda zelo dober posel? E, če država X se odloči, da bo nabavila letala za gašenje požarov, potem EU v skladu z pravili RESC-EU to lahko sofinancira do 90 odstotkov. Se pravi, kot država članica dobite eh, neko orodje za 10 odstotkov cene enostavno, samo da prevzamete obveznost, da če je potreba eh, po pomoči, ki drugi, morate dovoliti, da se to urodje uporabi tudi drugot. To je neke vrste rezervno urodje EU. Ampak, če take potrebe ni, imaš to eh, na lastno razpolago in v bistvu to dobiš za 10 odstotkov cene. Um, dopolnilno vprašanje ampak države članice morajo kljub temu najti še dodatni denar za financiranje. Pri preprečevanju pa imam tudi vprašanje. Države članice e, morajo kar zadeva tveganje preprečevanja torej podatke, um, um, ki jih potrebujete za te načrte, torej kako um, posodobiti te načrte za nacionalno civilno zaščito, da bi eh, bili bolj uspešni pri preprečevanju nesreč. Hvala. Države članice naj bi um, imele eh, strategije za zmanjševanje tveganja nesreč oziroma upravljanje tvegan in tudi eh, sisteme za zgodnje upozarjanje. In EU naj bi jim pomagala vzpostaviti take strategije. Nisem sem pripravljen um, to storiti, kajti preprečevanje in na področju civilne zaščite je odgovornost in meni je bolj všeč odgovornost kot pristojnost pristojnosti so vedno nekako razdeljene, ampak ko govorimo o odgovornosti, eh, se ljudje ne borijo za to, da bi imeli večjo odgovornost. Zato mi je to bolj všeč kot pristojnost. Civilna zaščita je odgovornosti držav članic in one morajo to zagotoviti. Jaz jim bom pri tem pomagal. Mi imamo strokovno znanje, eh, poznamo dobre prakse od drugot, imamo mehanizme, in strokovnjake, ki jih lahko um, zagotovimo, in jaz bom pomagal državam članicam, da um, prevzamejo in tudi izvajajo to odgovornost. Sedaj pa dobi besedo gospa Ljudmila Novak za ELS. Poštovani gospod Janez Lenarčič, kandidat za komisarja, lepo vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Upam, da bom tudi odgovor dobila v slovenščini, vašem maternem jeziku. Govorimo o tem, da Evropska unija pomaga ljudem in državam v stiski, zato namenja veliko humanitarne pomoči in sredstva za to naj bi se še povečala. Zanima pa me, ali menite, da je takšno razdeljevanje sredstev preko nevladnih organizacij res dovolj učinkovito, transparentno in ima dolgotrajne pozitivne učinke. Žal prevečkrat slišimo, da različne nevladne organizacije s kroženjem denarja oziroma s preusmerjanjem na druge akterje podpirajo take organizacije, ki pa ne delajo v prid vrednotam Evropske unije. Ali boste ta sistem nadgradili? Hvala lepa, eh, spoštovana gospa poslanka. Veseli me, da ste mi dali priložnost, da odgovorim v svojem maternem jeziku. Vem, da bom to priložnost že tudi sicer, eh, zahvaljujoč eh, prevajalcem. Eh, mi, Evropska unija, posreduje, upravlja humanitarno dejavnost s pomočjo partnerjev, partnerskih organizacij. To so na eni strani specializirane agencije Združenih narodov, po drugi strani pa nevladne organizacije. Verjemite mi, da mi zelo temeljito preverimo zmožnost teh nevladnih organizacij, da delujejo tako, kot je treba. Kar se tiče spoštovanja načel za humanitarno pomoč, teh štirih glavnih načel, ne, <clears throat> humanosti, nepristranskosti, neodvisnosti in, uh, in, uh, in uh, humanosti, nepristranskosti, neodvisnosti in, in težko prevedem iz angleščine. Vidite, zakaj govorim angleško, ker so te termini v angleščini bolj domači. No, kakorkoli. Mi posebej pogledamo, ali so te nevladne organizacije tudi zmožne opravljati ustrezen nadzor nad sredstvi, ki jih dobijo. Ta sredstva so, ta sredstva so uh, sredstva evropskih davkoplačevalcev. Še bolj pomembno pa je, komu so namenjena. Namo, namenjena so reševanju človeških življenj, uh, pomoči ljudem v stiski. Zato mi tako dosledno preverjamo naše partnerje, da so sposobni s temi sredstvi primerno ravnati, da z njimi ne razmetavajo, da tako rečem, uh, da preprečujejo, da se ta sredstva prelivajo tja, kamor niso namenjena in imamo tudi ustrezne mehanizme, da to nadziramo, da sledimo tem sredstvom in da preverjamo njihovo porabo tako vnaprej kot za nazaj. Dopolnilno vprašanje. Pravo poznate primer misijonarja Petra Opeke, ki ima slovenske korenine in deluje na Madagaskarju. On rešuje revščino na takšen način, da je naučil ljudi loviti ribe. Njegovo naselje je nastalo tako rekoč na smetišču. Najprej je ljudem pomagal sredstvi prostovoljnih prispevkov ljudi, potem pa se je iz tega razvil v sistem, in tako sedaj ljudje imajo delo in pomagajo drug drugemu. Menim, da je to najboljši način reševanja dolgotrajnih kriz oziroma humanitarnih potreb. Prej ste govorili tudi o kadrih, lokalnih kadrih in to je tudi možnost, da se lokalni kadri učijo in osposobijo, da take stvari naprej rešujejo. Ali podpirate takšne preventivne Um, programe, ki bi ljudi usposabljali prav za take primere. Hvala lepa. Zelo dobro poznam eh, delo eh, patra Opeke eh, in ga občudujem. To je, kot ste sami rekli, lep primer, kako se lokalno lahko veliko naredi za odpravljanje revščine. Mi to podpiramo, komisija to podpira. Eh, osebno, če bom komisar za krizno upravljanje, verjetno ne bom imel z njim neposrednega upravka. Eh, mogoče pa v okviru eh, preventivnega delovanja, v okviru izboljševanja odpornosti, skupnosti, kakršna je ta njegova skupnost, ki jo je on ustanovil, Eh, in zlasti v smislu doseganja eh, ciljev trajnostnega razvoja, ker zelo veliko ciljev trajnostnega razvoja lahko dosežemo samo, če uspešno odpravimo humanitarne krize ali če eh, jih uspešno preprečimo. In mislim, da delo Patra Opeke je odličen primer učinkovitega, dobrega dela pri preprečevanju humanitarne krize in pri krepitvi odpornosti lokalne skupnosti in zato sem mu seveda eh, dolžan eh, vse občudovanje. Sedaj pa dobi besedo Manon Obri Gue. Hvala, gospod eh, predsednik. Že večkrat je bilo to omenjeno. V tem tednu danes je predsednik um, nevladne organizacije um, um, um, kritiziral iz uh, voz francoskega orožja, ki se potem uporablja v Jemenu. In sicer to je seveda hipokrizija v in, ekonomskem interesu. Um, določene države izvažajo orožje, ki ustvarjajo te katastrofe, eh, ki, pri katerih potem pomagamo z eh, humanitarno pomočjo. Pri tem gre seveda tudi za um, kršitve človekovih pravic in v Jemnu je velika kriza. Um, imamo sicer pravila glede um, tehničnih vidikov izvoza orožja in tako naprej, ampak sprašujem vas, kako želite, usklajevati eh, humanitarno pomoč, humanitarno pomoč eh, z temi pravili na področju izvažanja, izvoza orožja. Hvala. Uh, Govorili ste o trgovini z orožjem. Načeloma se strinjam s tem. Humanitarne krize so pogosto, če ne celo vedno, ali vsaj deloma, če ne v celoti, posledica oboroženih konfliktov. In oboroženi konflikti se eh, izvajajo z orožjem. Mnoge države iz, izvažajo orožje. To je realnost, s katero se soočamo. Jaz bom seveda zagovarjal previdnost. Pri izvozu orožja v konfliktna območja, na konfliktna območja so standardi, ki naj bi jih Evropska unija zagovarjala in sicer, da pri izvozu orožja ne delujemo tako, da se na ta način poveča humanitarna situacija. Moja dožnost, če bom imenovan za komisarja za, za krizno upravljanje, da opozorim na to, da moramo se ravnati dosledno, moramo ravnati dosledno in da ne smemo izvažati orožje na območja, kjer zaradi tega prihaja do povečanja humanitarne krize. Ja, eh, slišala sem vaš, za vaš angažma in sem tudi senzibilna za to um, na vsak način v Evropski uniji vemo za odgovornost in vlogo držav članic pri izvozu orožja v te države in um, posledico tega na, kri, na humanitarno krizo. Ampak, če si ogledamo realno situacijo, ali, bo pos, ali boste poslali kak močan signal, da bi šla Evropska unija še dlje, da bi se približali temu, kar zahtevajo številne nevladne organizacije, embargo na, orož, na izvoz orožja na konfliktna območja v primeru flagrantne kršitve humanitarnega prava, kar eh, dokazuje na zelo žalosten način situacija v Jimnu. Gospod kandidat za komisarja, moj namen je sodelovati s eh, kolegi in kolegicami komisarji, da bi um, se bolj dosledno lotili tega področja. Jaz um, menim, da potrebujemo načeljen pristop tudi na tem področju in sicer, ko naprimer poteka konflikt, ne mora biti jasno, kaj uh, se zgodi, če pride do izvoza orožja. Evropska unija je upravičeno ponosna na to, da je največji humanitarni donator skupaj z državami članicami in če bi na drugi strani storili zadeve, ki povečujejo humanitarne krize, bi to bilo hudo narobe. Vendar se moramo zavedati, da so odgovornosti in pristojnosti in nekatere od teh so v izključni pristojnosti držav članic. Jaz lahko samo eh, zagovarjam ta načelen pristop in jaz bom ponovil to, kar sem povedal tudi tu. Naše ukrepanje mora biti dosledno. Moramo preprečiti eh, poslabšanje humanitarnih kriz z našim delovanjem na področju izvoza orožja. Vendar Evropska unija ne izvaža orožja, to so države članice. Yeah, Najlepša hvala, zdaj pa dobi besedo Izabel Santoš, SD. Najlepša hvala, gospod predsednik, govorila bom portugalsko. Spoštovani kandidat za komisarja. Vse večja prisotnost mednarodnih konfliktov, podnebna kriza, predstavljata vedno večji izziv v smislu obsega in kakovosti našega odziva kaj pravzaprav lahko sploh storimo za to, da se človekove pravice znotraj našega odziva spoštujejo. Skrbno sem prisluhnila vašim pripombam in jasno ste naznanili svoje namen sodelovati z nevladnimi organizacijami, tudi z lokalnimi nevladnimi organizacijami. To je zelo dobro in to je popolnoma skladno z vašimi zadolžitvami. Prav gotovo vas podpiram pri vašem delu, ko branite aktiviste in to, kar počno na terenu. Nikoli nas ne bo dovolj, da bomo poskrbeli za to, da bomo res zagotovili visoko kakovostno, ustrezno humanitarno zaščito, vsaj v celoti. Govorili ste o velikem dogovoru, kaj pa transparentnost? Želela bi še na kratko omeniti tudi sodelovanje na terenu, v praksi, če si ogledamo naš humanitarni odziv, hitro ugotovimo, da pogosto prihaja do slabega, pomankljivega sodelovanja in zaradi tega prihaja tudi do razsipavanja zviri, kako boste izboljšali kakovost odzivanja. Kandidat za komisarja, najlepša hvala, spoštovana poslanka Santoš. Obliko veselje mi je, da vas vidim tu zdaj ste se znašli v novi orbiti, preselili ste se iz OVSE na Evropski parlament. Usklajevanje dela je vedno velik izziv, sploh ko imate toliko velikih načrtov znotraj celotnega konteksta humanitarnega delovanja, toliko je agencij, organizacij, nevladnih organizacij, ki pri tem sodelujejo. Ampak menim, da obstajajo nekatere jasne rešitve in načela, ki, če jim bomo sledili, bi morali poskrbeti za to, da bodo stvari dobro delovale. Prvič, vsi se moramo strinjati s tem, da OZN in urad za usklajevanje humanitarnih zadev mora imeti splošno ali pa krovno ulogo koordinatorja to je podpirala Evropska unija, to bom podprl tudi sam. In to bo eden izmed mojih prvih korakov, če me boste potrdili kot novega komisarja. Torej, vzpostavil bom stik z OZN in z uradom za koordinacijo humanitarnega delovanja. Mislim, da morajo ohraniti to ulogo. Ampak tudi Evropska unija je tista, ki mora delovati v duhu sodelovanja in usklajevanja tako da bodo vsi vedeli točno, kaj je treba storiti, da bo jasno, katere naloge so čigave v dani humanitarni situaciji. Velika škoda bi bila, če bi na področju, kjer obstaja takšna finančna vrzel, razsipavali zviri zaradi pomankljivega sodelovanja. To se dogaja, to se je že zgodilo, naprimer v primerih v preteklosti, na Haitiju in tako dalje, ampak morali bi si prizadevati, unesti nekaj discipline v to delovanje, obenem pa tudi na ustrezen način priznati vlogo Združenih narodov kot krovnega koordinatorja. Obenem pa bi morali tudi med vse nas jasno na usklajen sodelujoč način razdeliti zadolžitve. Najlepša hvala, dopolnilno vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Sklicevali ste se na humanitarno situacijo v begunskih taboriščih, naprimer na Lesbosu. Ko smo skušali zajeziti migracijske tokove, smo prišli tudi do dogovora z Libijo. Vemo, kakšna je situacija na področju beguncev in migrantov v Libiji in zelo dobro poznamo tudi situacijo v centrih za pridržanje beguncev v Libiji humanitarno gledano je to grozljiva, obsojena vredna situacija, ki krši človekove pravice. Zanima me vas komentar v povezavi s tem in kako se nameravate te situacije lotiti. Komisarski kandidat, najlepša hvala. Absolutno prav imate. Situacija v centrih za pridržanje v Libiji je grozovita. Pravo besedo ste uporabili. Komisija skuša pomagati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 še posebej tiste, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite, pa mora dobiti pomoč pri vrnitvi v državo izvora. Strinjam se, da je situacija zelo slaba in zgolj humanitarna pomoč te situacije ne bo rešila. Dejali smo že, da humanitarna pomoč ni orodje za obvladovanje krize v smislu, da bi lahko krizo rešila. Gre za odpravljanje neposrednih težav prizadetega prebivalstva in to se trudimo storiti tudi v teh centrih v Libiji. Je pa treba storiti še veliko več, najti je treba bolj vzdržne rešitve. Zdaj pa besedo dobi Aleksandra Louise Rosenfeld Philips. Najlepša hvala. Vem, da smo slišali podobna vprašanja, ampak ali boste kot komisar za krizno upravljanje obravnavali tudi težavo stroškov, s katerimi ne dosežemo nič. Do leta 2030-2050 je seveda treba poskrbeti tudi za podnebne spremembe. Zdaj moramo urgentno odpravljati posledice podnebnih sprememb. Če tega ne bomo storili, zdaj bomo takrat še v hujših krizah. Vsako leto bi se lahko število prizadetih podvojilo do leta 2050, če se ne bomo lotili podnebnih sprememb. 80 milijard evrov na leto bi morali potem namenjati za reševanje teh situacij. Ampak temu pesimističnemu scenariju bi se lahko izognili, če bi investirali v prilagajanje podnebnim spremembam ter obenem izgradili nove zmogljivosti v vseh tistih regijah in državah, ki so najbolj ogrožene. Obenem pa moramo izboljšati tudi sistem zgodnih upozoril, kako boste bolje vključili zeleni pristop na področje humanitarne pomoči in katere konkretne ukrepe boste izvedli v to smer. Katera sredstva boste mobilizirali za to, da se boste soočili z okoljskimi izrednimi razmerami in podnebnimi katastrofami. Gospod komisarski kandidat, najlepša hvala, spoštovana poslanka, za to zelo pomembno vprašanje dovolite mi, da se vrnem na nekaj, kar sem že prej omenil. In sicer okrepiti in izboljšati moramo ukrepe za zmanjševanje tvegan. To moramo jasno ugraditi v zeleni dogovor za Evropo, pa tudi v zeleni dogovor za celotni planet. To je treba storiti. Strinjam se z vami, ko pravite, da bo do stroški ničnega delovanja veliko krat višji kot stroški, ki bi jih morali zdaj nekako pokriti, če se želimo prilagoditi situaciji ali pa karkoli preprečiti. Nekaterih stvari pač ne moremo več preprečiti, ampak lahko bi se prihodnosti vsaj prilagodili. Na tem bom delal, govoril bom z izvršnim podpredsednikom Timmermansom in poudaril pomen tega, da vključimo strategijo obvladovanja tveganj v vse sklope podnebnih dejavnosti Evropske unije. In to točno zato, ker če tega ne bomo storili, se bomo morali soočiti z veliko bolj resno situacijo, takrat bomo nepripravljeni in potem bo treba vlagati veliko več, kot če bi investirali zdaj. Povedal sem že prej, en evro, ki ga vložimo v preprečevanje, nam prihrani do 7 evrov, ki bi jih potrebovali, ko se soočamo s posledicami nečesar, kar bi lahko preprečili ali pa se na to vsaj pripravili. Dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala, dober odgovor. Komisija namerava povečati udeležbo zasebnega sektorja v dejavnostih zvonanega delovanja ampak zasebni sektor seveda mora slediti istim standardom kot nevladne organizacije in mednarodne organizacije. Kako boste poskrbeli za to, da zasebni sektor, ki sodeluje pri operacijah humanitarne pomoči, bo uporabljal ista načela neškodovanja tudi v smislu emisij CO2 in toplogrednih plinov? Ali bi velika podjetja, ki so onesnaževalci, dejansko lahko vključili uh, v financiranje skladov za soočanje s podnebnimi katastrofami. Spoštovani komisar za kandidat za komisarja. Da, najlepša hvala. Mislim, da bi morali vsi sodelovati z zasebnim sektorjem. Seveda, kolegi komisarjev sam po sebi ne bo mogel poskrbeti za zeleni dogovor za Evropo in za svet, če ne bomo vključili ali pa skušali vključiti zasebnega sektorja iz čisto enostavnega razloga sredstva EU niso niti približno dovolj velika za investicije, ki jih potrebujemo, če želimo iz zelenega dogovora priti do konkretnih rezultatov. Enako velja tudi za ukrepe preprečevanja in pripravljenosti, kar je tudi del mojih odgovornosti, saj je to del celotnega cikla kriznega upravljanja. Nekateri menijo, krizno upravljanje. To pomeni, da nekdo čaka na telefonski klic, nekdo čaka v pisarni, pojavi se kriza in potem je potrebno odreagirati. Ne, vsaj tako pomembne faze so po mojem mnenju faza preprečevanja in pripravljenosti. To je še veliko pomembneje, saj je to ceneje. In glede na to, da imamo omejeno financiranje, moramo seveda financirati, ulagati na boljši način v te predfaze in morda se bomo izognili tisti končni fazi. V tem smislu bom sodeloval s kolegim komisarjem, z drugimi komisarji, ki so odgovorni za okolje in za vsa relevantna področja. Zeleni dogovor je nekaj, kar je naš skupni cilj, skupna odgovornost, k temu nameravam prispevati na omenjeni način. Najlepša hvala, zdaj pa dobi besedo Veronik Trile Lenoir. Arnjo. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kandidat za komisarja. Več kot 80 odstotkov svetovnega prebivalstva je ogrožen zaradi prenosljivih nalezljivih bolezni. In ta grožnja zdaj ogroža Evropo. To, da bi lahko to pripisali migracijskim tokovom, je vsaj zdravstveno gledano nepravilno. Žuželke so tiste, ki to prenašajo in žuželke se lahko prilagajajo podnebnim spremembam, ne pa migraciji. Ti insekti zdaj zasedajo nove teritorije v Evropi in mrzlica denge, malarija, čikungunija in pa nilska mrzlica se zdaj povečujejo v številu primerov na Hrvaškem, v Grčiji, v Italiji, pa tudi pri nas, v Franciji. Spoštovani kandidat za komisarja, ti insekti nosijo veliko tveganje v smislu zdravstvene krize v prihodnosti. Kako nameravate zaščititi evropejce pred temi prenosljivimi boleznimi? Gospod komisarski kandidat, najlepša hvala, spoštovana poslanka, za to vprašanje. Mislim, da je ta grožnja konkretna, resnična, prav imate, ko nas na to upozarjate. Grožne prenosljivih bolezni, ki prihajajo v Evropo iz tako imenovanih eksotičnih krajev, je resnična. In mislim, da nismo zadovoljivo pripravljeni na obvladovanje teh tveganj. Mislim, da se moramo na to začeti pripravljati. Saj bolezni, ki so bile nekoč poznane ali pa tipične le v tropskih delih sveta in na katere smo naleteli le, če smo potovali na eksotične lokacije, prihajajo k nam. In strinjam se z vami, ko pravite, da jih ne prihaja, prinašajo v Evropo ljudje, vsekakor ne, prinašajo jih insekti. Če se želimo s tem soočiti, mislim, da bi bilo bistveno, da vzpostavim stik z komisarko za zdravje. Skupaj moramo ugotoviti, kako naj se na to pripravimo. To je oseba, ki ima na voljo vse službe Evropske komisije, ki se ukvarjajo z zdravstvom in eh, sam vidim svoj prispevek v smislu koordinatorja za nujni odziv. Tako da bi lahko dejansko preprečili, to, kar nam grozi. Na več načinov se lahko pripravimo. Prvič, najprej bi lahko razmišljali o razvoju ustreznih cepiv, lahko bi razmišljali o hrambi teh cepiv, v primeru, da bi izbruhnila epidemija. In mislim, da bi bila ena izmed možnosti uporabiti tudi mehanizem resk.eu. Torej, da bi že imeli shranjena to vrstna cepiva za primer epidemije prenosljivih bolezni. Dopolnilno vprašanje. Zahvaljujem se komisarskemu kandidatu za zelo iskren odgovor. Dejstvo je, da nismo pripravljeni in želila sem tole izpostaviti, vas na to opozoriti nisem želela zastaviti nerešljive uganke. Predlagam, da res izboljšate sisteme zgodnega opozarjanja, da okrepite ozaveščenost potencijalnih tvegan med zdravstvenimi delavci, pa tudi evropskimi državljani. Obenem pa je treba opolnomočiti agencije, še posebej ECDC, v povezavi s tovrstnimi boleznimi. Komisarski kandidat. Da, spoštovani to tudi nameravam storiti v tesnem sodelovanju s komisarko za zdravje. Najlepša hvala. Zdaj pa še zadnje vprašanje na vrsti je Francis Fitzgerald iz ELS. Bolje pozno kot nikoli. No, že kar pozno, zvečer je komisarski kandidat. Vprašanje je v srednjega pomena, na to so upozorili številni kolegi. Če sem prav razumela iz vaše poslanice, krizno upravljanje vključuje tudi preventivno vlogo. In res je to, kar so povedali kolegi, v zadnjih nekaj leti so nekateri dogodki kot uničujoči orkani, gozni požari, pa tudi podnebne spremembe, dejansko vozijo k veliki, vodijo k velikim katastrofam po celotnem svetu. Ponovno bi vas vprašala, kako boste vključili preventivne blažitvene ukrepe za podnebne spremembe in odpornost v tako notranjo kot zunanjo razsežnost politike EU, seveda v sodelovanju z vašimi kolegi komisarji. V naslednjih letih bo vedno bolj pomembno, da bodo komisarji preko različnih portfolijev enotno sodelovali. spoštovani kandidat za komisarja. Najlepša hvala za to vprašanje. Da, točno tako. Menim, da ni komisarja, ki bi lahko sam rešil to vprašanje. To bo horizontalen izziv za prihodni kolegi komisarjev, ki bodo morali najti način za sodelovanje. Svojo ulogo vidim v tem, da lahko prispevam k boljšemu preprečevanju in ko preprečevanje ni več možno, v prilagajanju. Kako bo to delovalo? Naj skušam to ponazoriti. Danes sem že omenil Sahel in afriški rok kot regiji, ki sta že občutili posledice podnebnih sprememb. Podnebne spremembe. Deževni vzorci so se spremenili, sušne dobe so daljše. Kaj lahko v povezavi s tem storimo? Kaj lahko storimo za to, da se prilagodimo tej situaciji? Eno je to, da razmišljamo o pridelkih ali pa počinah, ki so tradicionalne prisotne na nekem območju in to nadomestimo z drugimi poščinami, ki so bolj odporne na sušo ali pa vročino. To ni nekaj, kar bi se odločil sam kot prihodni komisar, ampak bi se verjetno o tem odločali naši razvojni kolegi v sodelovanju s strokovnjaki za kmetijstvo, ki dobro poznajo neko specifično regijo. Se pravi, če si želimo učinkovitega preprečevanja in prilagajanja, moramo dobro sodelovati najprej znotraj komisije, pa tudi s partnerji izven Evropske unije. Le na ta način bomo lahko vzpostavili učinkovite ukrepe za preprečevanje in blaženje posledic podnebnih sprememb. Dopolnilno vprašanje. Omenjala sem sodelovanje preko različnih portfeljev komisije, ampak začeli ste pravzaprav moje drugo vprašanje oziroma ga načeli, se pravi, da je treba povdariti potrebo po sodelovanju z civilno družbo, nevladnimi organizacijami, treba je graditi tudi močna partnerstva še naprej, pa moramo to početi tako znotraj Evropske unije, kot tudi v povezavi z tretjimi državami. Državljani morajo biti v osredju tega procesa in menim, da bomo potrebovali veliko več razvoja kot trenutno. Spoštovani kandidat za komisarja? Da, strinjam se, prav zares v proces moramo vključiti tudi nevladne organizacije. Vsa ta prizadevanja vidim kot pomemben delček celotne slike naših skupnih ambicij na poti do doseganja ciljev trajnostnega razvoja. in strategija, ki nam bo pomagala doseči te cilje, je naslednja. V proces moramo vključiti vse akterje in nevladne organizacije so pomembni partnerji, sploh na področju humanitarne pomoči. Na tem področju imamo najbolj pozitivne izkušnje v kontekstu sodelovanja z nevladnimi organizacijami. So naši zaupanja vredni partnerji, učinkoviti in tudi dober primer tega, kako lahko in mora izgledati to sodelovanje. Torej, če delujemo skupaj, zato da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja. Tako, lepo se zahvaljujem vsem poslankam in poslancem za zastavljeno vprašanje. Zahvaljujem se tudi vam, kandidat za komisarja, za vaše odgovore. Hvala. Okay, we just have a question now. If we're gonna allow another questions or not? Še eno vprašanje. Izvolite. Hvala, kandidat za komisarja. Samo 24 vprašanj smo slišali, zato ker enega poslanca ni bilo v dvorani. Če predsednik dovoli, bi jaz zastavila vprašanje. Vprašanja so že bila porazdeljena med političnimi skupinami, tisto nezastavljeno vprašanje pa bi prišlo od samostojnega poslanca. Ne želim biti preveč strok, ampak vprašanja ne bom dovolil. Veliko vprašanj smo že slišali, vprašanje je bilo postavljeno tudi strani povezanega odbora, nekoliko je prepozno, zato vprašanje ne bo. Se upravičujem. Sporočam pa vam, da se bomo sestali s koordinatorji, ocenili bomo to zaslišanje, sestali se bomo za zaprtimi vrati, koordinatorji vedo, kje, ampak čisto jasen bom, koordinatorji ne morete poslati političnih svetovalcev ali kogarkoli drugega lahko imate svetovalce na sestanku, ampak tudi vi morate biti prisotni. Dobro, zdaj pa dobi besedo kandidat za komisarja. Pet minut za sklepno izjavo. Izvolite. Hvala, hvala lepa, spoštovani gospod predsednik, hvala spoštovane poslanke in poslanci za to izmenjavo mnen, hvala za to priložnost. Za me je bilo to zelo zanimivo na vprašanja sem poskusil odgovoriti po svojih najboljših zmožnostih. Upam, da sem vsaj deloma izpolnil vaše pričakovanja. Dodati pa želim še nekaj. Če me boste potrdili, želim povedati, da že čutim breme odgovornosti. Tega portfelja res ne jemljem zlahka, naloge se bom lotil zelo zagnano. Gre za zelo pomembno vprašanje. Svetu lahko pokažemo pozitivni obraz Evrope. Solidarnost je nekaj, na kar ljudje ne pomislijo, dokler je ne potrebujejo, potem pa si to zapomnijo vse življenje. Če me boste potrdili, želim tesno sodelovati z vami, zato da bi krepili tradicionalno partnerstvo med mojim portfeljem in Evropskim parlamentom. Na koncu pa še en komentar v zvezi z mojo poslanico. Menil sem, da me bo kdo vprašal v zvezi z prvo točko v poslanici, namreč gre za center za usklajevanje odzivov v izrednih razmerah. Moja naloga je, da to ukrepim in da poskrbim, da bo to pravo vozlišče. Vprašanje nihče ni zastavi, pa vseeno želim nekaj povedati v zvezi s tem. To je res čudovita zadeva. Ko sem bil tam, so me res navdušili če še niste obiskali tega centra, lepo prosim, da to storite. To je res nekaj nevrednega in to je zelo koristno tudi za zunanji svet. Ta center se odziva na klice po pomoči ne samo iz držav v EU, ampak tudi od zunaj. Henry Kissinger je pred nekaj časa zastavil zelo pomembno vprašanje, kaj je evropska številka Evrope. No, ko gre za odzivanje v izrednih razmerah, je to naša telefonska številka. Okay, uh, hvala, hvala kandidat za komisarja, hvala poslancem in hvala vsem, ki ste sodelovali na tem zaslišanju. Seja je zaključena.